Uh, dear members, Spoštovane poslanke in poslanci, dragi gostje, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na predstavitvi o razmerah na področju človekovih pravic na mačarskem. Postopkovno vprašanje, da, takoj boste dobili besedo, gospa Holmeier, samo nekaj vodnih besed mi dovolite. Torej, pozdravljam vas na predstavitvi o razmerah na področju človekovih pravic na mačarskem italijanščina, grščina, hrvaščina žal ni na voljo, kar se tolmačenja tiče za ta sestanek. Ta sestanek je tudi predvajan prek spleta in vse skupaj bomo tudi posneli. Oktobra lani je konferenca predsednikov se odločila, da bo vprašanje o razmerah na področju človekovih pravic na Mačarskem posredovala odboru Libe za uvodno razpravo in prosili so me kot predsednika, da spremljamo to v našem odboru. Koordinatorji političnih skupin so se odločili, da bomo organizirali javno predstavitev, da bomo slišali predstavnike strokovnjakov, da bomo slišali, kaj se res dogaja. Vprašanja, ki so pomembna, so intervencije, kar se tiče nevladnih organizacij, glede norveških nepovratnih sredstev in novo zakonodajo glede medijske svobode. Pričakujem, da bomo imeli priložnost govoriti o tem in s tem povezanimi vprašanji. Prav tako pa imamo spremembo programa. Prvi govornik Tamaš Frič, Civil Union Foruma, ga žal danes ne bo z nami. Naj povem, da smo se glede seznama govornikov dogovorili z vsemi koordinatorji. Vsak bo dobil 10 minut, potem pa bo razprava. Gospa Holmajer, koordinatorka ELS, pa ima postopkovno vprašanje. Prosim. Hvala lepa. Da. Ta predstavitev, kako smo povabili goste, tukaj vidim veliko težavo in kršitev pravic ELS in EKR. Pred nekaj dnevi smo izvedeli, da gospod Fritz noče priti zato, ker se mu ta predstavitev zdi popolnoma neravnotežena. Sicer bi lahko prišel. Želel bi si, da bi bili povabili še kakšno nevladno organizacijo. Bila je predvidena ena od raziskovalnih institucij, pa jim niso dovolili priti v parlament, zato ker so zeleni, GUE, ALDE, pa tudi SND. Menili, da je pač tako, da ne želijo spremeniti sklepov koordinatorjev in koordinatorji se niso želeli z mano pogovoriti včeraj. To se mi zdi neuzdržno, da imamo tako enostransko zasedeno predstavitev. In še druga težava s tem to predstavitvijo. V tem trenutku tečejo sodni postopki na mačarskem, tudi glede organizacij, ki so bile povabljene. To pomeni, da v bistvu posegamo v sodne postopke in to je izredno nenavadno. To običajno, tega običajno ne počnemo, da bi se torej vtikali v neodvisno sodišče. Ne glede na to, kako politično gledamo na vse skupaj, tudi ne vem, na razmere na Češkem, v Romuniji. Potrebno spoštovati neodvisnost. Zato je za nas kot ENS predvsej težko, ker se koordinatorji niso želeli pogovoriti. Včeraj nismo dobili povratnih informacij, čeprav smo prosili za to. Če že govorimo o demokraciji, potem bi jo morali v parlamentu tudi izvajati. In gospod predsednik, od koordinatorjev drugih skupin bi rada izvedela, kaj menijo o tem. Potrebno se je držati poslovnika. ELS in EKR imajo pravico do treh gostov in tega nihče ne more preglasiti. Če imamo demokratična pravila in jih vedno tudi terjamo od drugih, potem se jih moramo držati. Ne more se zgoditi, da raziskovalni institut nima dostopa do parlamenta, zato ker nihče od koordinatorja ne, ne želi govoriti z nami. To je sramotno, moram reči. Nesramno. In zato bi želel dobiti povratne informacije. Sicer bo ELS zapustila to dvorano. <clears throat> Thank you, Mrs. Holmeyer. My, um, Hvala lepa, gospa Holmeyer. Zelo jasen sem bil, ko sem dejal, da smo se glede seznama govornikov strinjali vsi koordinatorji Libe. To pomeni, da je tako tudi bilo. Meni smo sestanek, ko smo se dogovorili o tem demokratično. Torej, ta dogovor smo dosegli, vi pa ste potem izrekli pomislek, da ELS ni zadovoljna sestavo takšna kot je in da ne želite sodelovati. Lahko samo povem to pred vašo naslednjo postopkovno točko, gospod Krkop. Naj najprej odgovorim na vprašanje ELS. Budite potrpežljivi. Torej, odgovarjam vam na tej podlagi seveda ELS ima pravico, da ne sodeluje, vendar pa demokratična odločitev vseh koordinatorjev je bila posneta, jasno je bila sprejeta in na tej podlagi se konferenca lahko nadaljuje, kajti demokratična odločitev je bila sprejeta. Prosim, če mi dovolite, da odgovorim, bodite potrpežljivi, če bom odprl razpravo, potem bomo seveda samo ponavljali to, da smo pač demokratično sprejeli odločitev med vsemi koordinatorji. Nadaljevali bomo. Seveda predlagam, da lahko se odločite, da ne boste sodelovali na konferenci. To je popolnoma spremljivo, vendar pa demokratična odločitev je bila sprejeta strani vseh koordinatorjev in se konferenca zato lahko nadaljuje. Tudi EKR se lahko odloči, da ne bo sodelovala. Uh, Gospod Kirkop, prosim, če ste potrpežljivi, naj končam. Konferenca se lahko nadaljuje, če želite še kaj povedati glede postopkovnih točk, lahko to storite. Vendar pa odločitev je bila sprejeta in konferenca se lahko nadaljuje koordinatorji so sprejeli demokratično odločitev. Vse skupaj prenašamo v eksplete in ljudje morajo vedeti, da je bila odločitev sprejeta. Tako sedaj pa gospod Krkop. Um, um, Prosim, če se omejite na minuto. Vse, kar želim reči je, gospod predsednik, v postopkovnem vprašanju smo bili omenjeni. Naj omenim zakonsko podlago. Drugo me ne zanima. Zavedam se, da druga točka, gospe Holmajer, glede pravnih postopkov, ki tečejo na mačarskem in so pereni tudi proti povabljencem, o tem nisem nič vedel, vendar pa me skrbi, da obstaja element nespoštovanja sodišča, potencijalnega nespoštovanja sodišča, glede na to, da je to javna predstavitev in so informacije, dokazi, kakorkoli že to imenujete, na voljo ne samo javnosti, temveč tudi strankam v postopku. Tudi sam imam izkušnje na pravnem področju in mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem. Rad bi pojasnilo, glede tega, ne želim, da bi že unaprej skušali plivati na odločitve. Torej, zanima me pravne posledice, zanima me ta učinek. Hvala lepa. Hvala lepa za to postopkovno vprašanje. Vseeno, mislim, da lahko nadaljujemo. Še eno postopkovno vprašanje, prosim. Gospod predsednik jasno ste povedali, ne bom ponavljala. Edino, kar želim storiti, je, da lahko obžalujem, da se je ena od nevladnih organizacij tik pred odločila, da ne bo prišla včeraj. In potem je ELS želela nadomestiti to nevladno organizacijo dvema novima. Smo se pa na sestanku koordinatorjev soglasno tudi z ELS že odločili o povabljencih in zelo na kratko tega ne bi mogli urediti. Lahko bi spremenili to, lahko bi namesto te nevladne povabili eno drugo, ne pa dveh. In obžalujem, da se sedaj v javnosti v EU parlament smatra za otroško igrišče. Ne, to nismo, smo Evropski parlament in konferenca se mora nadaljevati tako, kot je bilo načrtovano. Thank you, Mrs. Mrs teha. Hvala lepa. No, še trije želijo spregovoriti, to ni presenetljivo. Potem pa bom zaključil se znam glede tega postopkovnega vprašanja. Na koncu bo dobila besedo še gospa Holmajer. To je torej zaključen seznam. Še trije dobite besedo. Prosim. Okay. Okay, that's the, that's the point of order list closed. Torej, seznam za postopkovno vprašanje je zaključen. Prosim, gospod Direk. Hvala lepa. Predsednik rad bi upozoril na to, da smo se sestali tu, da bi govorili o človekovih pravicah na mačarskem in ne o demokraciji. To je pomembna razlika. Tisti, ki govorijo tukaj, morajo pač povedati, ali se oblast zlorablja ali ne. Seveda, mačarska ima demokratično, mačarska vlada ima demokratično pooblastilo, dobili so večino, to ni sporno. Pa bi seveda, da vzamemo pomisleke uspeh Holmajer resno. Če govorimo o določeni državi, potem ne smemo ignorirati velikega dela javnega mnenja te države. Hvala lepa, da ste se držali časa. Naslednja je Sofija Intveld. Na kratko, predsednik. ELS in EKR imajo prav, ko pravijo, da moramo spoštovati ustrezne postopke v parlamentu in da moramo zagotoviti, da se vsa glas sliši. Želela pa bi si, da bi bili enako kritični, ko nadlegujejo nevladne organizacije, ko odpuščajo sodnike, ko je medijski pluralizem pod pritiskom v določeni državi. Upam, da boste takrat tudi obrali tak pristop in da bi bili nekoliko bolj kritični. To ni bilo postopkovno vprašanje. Ne v strogem pomenu besede, ampak dobro. Tako, gospa Holmajer. Aha, še gospa Lunaček, potem pa gospa Hormajer. Upam, da je postopkovno vprašanje. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Naj ponovim, da je odločitev o tej konferenci bila posledica razprave resolucije v parlamentu. Že prej smo povedali, da je šlo tudi za soglasje vseh koordinatorjev, tudi ELS, da bo omizje takšno, kot je. Naj povem, da, je, da smo zeleni in guje, kolikor vem, želeli tudi nekatere druge udeležence, pa to ni bilo sprejeto. Torej, ne spuščamo se v to levo, desno. Soglasje smo dosegli na sestanku koordinatorjev, naj pa tudi kot podpredsednica parlamenta, članica predsedstva povem, da smo se strinjali na predsedstvo. Tam je bilo tudi veliko udeležencev, kaj ali ne, le da bomo imeli to konferenco tako, kot je predlagano. Obžalujem, da gospoda Frica ne bo dejal, da ne želi biti prisoten, to obžalujem. Bi pa obžalovala tudi, če bi EKR in ELS zapustili dvorano. Mislim, da je odločitev koordinatorja bila sprejeta, soglasen, torej prosim, držimo se tega. Hvala. In za konec, zapovzete gospa Holmajer finde es sehr spannend, dass hier gleich zig unterstellt. Ja, to se mi zdi zanimivo, da imamo toliko potikan, ki ne ustrezajo resnici. Nisem želel, da ustavimo predstavitev. Ugotovila sem samo, da ta predstavitev bo in da ni uravno težena. Nisem pa dejala, da moramo vse skupaj ustaviti. In gospa Infeld, tudi nikoli nisem rekla, da naj ne bi slišali gostov, govorila sem samo o neuravnoteženosti. In tudi gospa Wikström ni bila to zahteva ELS, to je bila zahteva nevladnih organizacij, ki so čutile željo, da bi prišli obe organizaciji. To smo posredovali vodstvu, svetovalcem drugih skupin, kajti dopis, morda bi vam ga morali poslati, dopis gospoda Fricena ne govori o tem, da ne more priti, pravi, da ne bo prišel zato, ker je zasedba neuravnotežena. Ni potrebno kar tako vse vprek nas obtoževati, kajti nikoli se nismo borili proti eh, tej konferenci, vedno smo si želeli imeti to predstavitev, vendar pa upam, da bi bili tudi v primeru Češke in Romunije tako dovzetni za to. Pa smo imeli občutek, da ne bo tako, takrat smo se zadovoljili s pismom romunske vlade. Torej, želim si uravnovešenost, da nas ne bodo obsodili, da gremo v eno ali v drugo smer. Branimo človekove pravice v vseh državah. In potem še nekaj. Če že imamo sodne postopke, je to potencijalno lahko problematično. Če vplivamo na take postopke, to, to je tisto, kar pravim. In mislim, da nam ni treba nič potikati. Nismo napadli predstavitve, nismo jo želeli ustaviti. Okay, thank you, Mr. Prav, hvala, gospa Holmajer. Predvsej časa ste imeli za obrazložitev mnenja ELS. 17. decembra lani smo sprejeli soglasno odločitev koordinatorjev. Kot predstavnica skupine ELS ste upravičeno predstavili vaše pomisleke, niste želeli ustavitve predstavitve, dali ste samo, da ne boste sodelovali ELS. Potem pa to, kar je dejal gospod Krkop, EKR, Tukaj pa bo predsedstvo prevzelo odgovornost glede vplivanja na sodne postopke. To bi morali in lahko vzamemo v ozir in pripravljam sem prevzeti odgovornost. Tako da mislim, da lahko nadaljujemo. Je les prevzema odgovornost, kar se tiče predstavitve. In gospod Holmajer, morate prevzeti odgovornost, kar se predstavitve tiče, pa bomo nadaljevali na podlagi soglasne odločitve 17. decembra 2014. Tako da bomo nadaljevali. Prva govornica je Veronika Mora, direktorica Okotarsa Alla Pipanja. Gospa Mora, 10 minut imate na razpolago. Predstavitev PowerPoint, prosim. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili. predstavljam fundacijo za okoljsko partnerstvo na Mačarskem. Naj na kratko povem o razmerah nevladnih organizacij na Mačarskem in nekoliko bolj podrobno kontroverzo, ki se dogaja v zadnjem letu. Če pogledamo na zadnjih nekaj let, vidimo, da po desetletju relativne stabilnosti so se v zadnjih dveh, treh letih začele nenadne spremembe, ki so pretresle nevladni sektor. Veliko organizacij je negotovih glede prihodnosti in zmožnosti za delovanje. Te spremembe so večinoma bile objavljene zaradi zunanjih faktorjev, zaradi sprememb pravnega okvira in financiranja na področju okoljske zakonodaje. Nov zakon je bil uveden na začetku leta 2012, ki je povzročil nevladnim organizacijam težave pri prilagajanju, kar se tiče izpolnevanja pravnih zahtev. Prav tako je to povečano administrativno breme in birokratske zahteve za izvajanje dejavnosti nevladnih organizacij. Sredstva, ki so bila prej na voljo ali smo jih že tradicionalno uporabljali, pa so presahnila ali pa je razdelitev bila popolnoma drugačna kot prej. Ne pravim, da so te spremembe vse bile negativne, so se pa zgodile v zelo kratkem času brez prave pomoči in pravega vodstva, pravih smernic. Težko smo se prilagodili prepuščeni smo bili sami sebi, obupani, šokirani smo bili. Vodilo pa je to do razmer, ko nevladne organizacije živijo iz dneva v dan. Nimajo možnosti načrtovanja, ne morejo pripravljati strategij. Dosežki prejšnjih desetletij so erodirani izkušeno osebe zapušča nevladni sektor in ni možno vključiti nove generacije. Prav tako je zelo pomembno, da so tradicionalni kanali postali popolnoma nepomembni, kot so odbori, omizja, peticije, kar se tiče odzivnosti ali odprtosti na strani tistih, ki spremljajo odločitev in politike. Nevladne organizacije tudi niso več mogle nuditi storitev. To je bila običajno najmočnejša plat sektorja, kajti z nacionalizacijo glavnih socialnih sektorjev, kot je izobraževanje, kot so socialne storitve, nevladne organizacije niso več imele možnosti za izvajanje tega. Torej, delovno okolje nevladnih organizacij in ozračje se je v zadnjih dveh, treh letih zelo spremenilo v primerjavi z razmerami prej. V 2013 pa je začel delovanje Norveški sklad za EU. To je del širšega okvira pomoči Norveške Lichtensteina in Islandije za pomoč manj razvitim državam Evropske unije. Glavni cilj mehanizma je, da zmanjšajo socialne razlike v Evropi. V vseh 16 državah, kjer ta program teče, je pomoč civilni družbi, civilnim organizacijam eden ključnih ciljev. Na mačarskem je delež pomoči mednarodne organizacije, manj kot 10 odstotkov celotnih dodelitev sredstev tega sklada. Skupni cilj, kar se tiče tega mehanizma, je okrepitev civilne družbe, tako da bi lahko nevladne organizacije bolje prispevali k socialni pravičnosti, demokraciji in trajnostnemu razvoju. Ti cilji so bili pripravljeni strani donatorje odgovor z Evropsko komisijo in državnimi prejemnicami. Sklad ne samo na mačarskem, v večini držav, kjer ta program pomoči deluje, upravlja konzorci neodvisnih organizacij, ki so bile izbrane strani sekretarjata finančnega mehanizma, urada finančnega mehanizma. In to smo namenoma naredili neodvisno od države. Štiri fundacije so, štiri konzorci so bili izbrani. Mi smo vodilni. Skupaj donatori podpiramo sedem tematskih področji. Kot sem že dejala, je bil v skladu s na začetku leta 2013 Sedaj smo zaključili že dva kroga javnih pozivov za podporo. Podpiramo okrog 270 nevladnih organizacij zaenkrat, tretji poziv pa bo zaključen konec februarja in bomo spet podpirali okrog še dodatnih 120-130 nevladnih organizacij. Veliko projektov se izvaja, raznolikih projektov, zahvaljujoč norveškim nepovratnim sredstvom, in deset tisoči marginaliziranih dobijo pomoč, pomagamo ranljivim skupinam, kot so Romi, brezdomci, revni, različne manjšine in tako dalje. Več lahko najdete na naši spletni strani. Ta program je postal kontroverzen v zadnjem letu. Kontroverza se je začela kot medijska kampanja. Najprej se je vse začelo poleti 2014, ko je bilo objavljenih nekaj člankov v tedniku, kjer so govorili, da so skladi povezani z opozicijskimi strankami, še prav posebno z LMP in da na to pliva Soros in Open Society Foundation. Napadi so se začeli in potem razvili v začetku aprila lani, ko je gospod Janoš Lazar, vodja urada premjeja, povedal, da je napisal pismo norveškim partnerjem in je spregovoril o pristranskosti in političnem plivu pri sprejemanju odločitev, kar se tiče razdelitve sredstev nevladne organizacije kampanja, ki se je potem odvijala od takrat in to je potrebno izpostaviti, pa je bila škoča. Fondacije, ki upravljajo sredstvi, vlada nikoli ni neposredno poprašala, nismo dobili vprašanj o tem, kako sklad deluje, kako se sredstva razdeljujejo. In vlada niti enkrat ni neposredno kritizirala kakšno točko, ki se mi je zdela zaskrbljujoča, kakorkoli že. Medijska kampanja se je kmalo preobrnila v to, da je potem na vladni nadzorni urad začel preiskovati nevladno organizacijo na predvsej zastrašujoč način in ključni dejavnik pri tem je bil Kehi, ki je začel preiskave na začetku junija in se to potem nadaljevalo poleti. Brez pravne podlage ali, ali jurisdikcije nad nevladno organizacijo. To dejstvo so izrazili tako donatori, kot tudi mi večkrat pravimo, da ne po mednarodnih sporazumih, ne po, med, po mađarski zakonodaji, ta urad nima pristojnosti nad financiranjem razdelitve sredstev nevladne organizacije. Potem so visoki vladni uradniki oblikovali obtožbe, še preden so bili podani končni zaključki vladnih služb ali kakorkoli drugega, kjer bi našli kaj nezakonitega pri izvajanju sklada nevladne organizacije. Torej, ni bilo spoštovanja načela nedolžnosti v tem postopku in potem so se kazenske preiskave sprevrgle 8. septembra v policijsko racijo, ko so pisarni moje organizacije in drugih, pa tudi zasebnih sodelavcev bili preiskani, dokumenti, računalniki, serverji so bili zaplenjeni. Domnevno in to je odgovor na pravne postopke. Od takrat teče kazenska preiskava. Sumljenci so znani tako, da se mi zdi pomembno izpostaviti, da obtožb ni bilo glede oseb ali organizacij ki so povezani z norveškim mm, nevladnim skladom. Preiskava domnevno poteka, vendar pa niti jaz, niti kolegi nismo bili preiskovani strani kakršne koli agencije na mačarskem. Kaj je ključno za celotno zgodbo? Torej, preiskava vladne službe Kehi, ki je začela s preiskavami oktobra in spet so dejali, da so bila sredstva nezakonito priraščena in da gre tudi za proračunske prevare. Če pa pogledate, poročilo ni dejstev, podatkov, ki bi podpirali to. Imamo zelo splošne izjave. Od takrat je medijska kampanja nekoliko ohladila, vendar pa zgodba še ni končana. Imeli smo še nekaj nedavnih dogodkov glede različnih elementov. Tukaj jih povzemam. Torej, zgodba še traja. Ne vemo, kje se bo vse skupaj končalo. je pa sedaj stanje tako na mačarskem, da nevladne organizacije, če govorijo o imenu ranljivih organizacij, se bojijo, da bodo postale tarča administrativnih postopkov, kampanj omaloževanja in to je poslalo odločno sporočilo mačarskim nevladnim organizacijam, kaj je spremljivo kot dejavnost nevladne organizacije mačarskem in kaj ne. ključne dejavnosti nevladnih organizacij, zagovarjanje človekovih pravic, so seveda v to tudi vključene, so sedaj ogrožene. In rada bi omenila, da je vlada naštela 13 organizacij, ki se jim zdijo težavne, opozicijske. Dejali so, da jih je samo 13 izmed 60 tisoč, ki so dejavne na mačarskem. Če ima katera vlada težavo samo eno nevladno organizacijo, ki zakonito deluje v določeni državi, potem ima težave z vsemi. Ne morete kar tako izbirati organizacije, ki so vam všeč in ki vam niso, ki so sprejemljive in tiste, ki so nezaželene. S tem zaključujem. Hvala lepa. Um, Najlepša hvala naslednji govornik Atila Mong, ki je urednik spletnega žurnala atlaso.hu. Izvoli, Atila, najlepša hvala, da ste me povabili. Sem novinar, ki dela za nevladno organizacijo preiskovalnega novinarstva na Mačarskem, ki je zastavljen pred tremi leti, kot odziv na medijsko situacijo, ki je trenutno na mačarskem. Prav tako delam na medijskem think tanku, tudi NVO, ki nadzira mačarsko medijsko situacijo. Mertek se imenuje ta organizacija. S prezentacijo se bom osredotočil na to, kar se dogaja v mačarski medijski pokrajini. To je nekaj, kar ne pozna primere v Evropski uniji. Gre za hudo cenzuro, pa tudi nekoliko blažje oblike cenzure vlada uporablja različne tehnike zoper medije, ki jih lahko vidimo le v avtoritarnih ali pa polavtoritarnih režimih in državah. Vlada s svojimi ukrepi ogroža medijske svoboščine, pa tudi medijsko raznolikost. Gre za sistematičen pristop. To sem želel povdariti. Sistematično je to zaradi tega, ker tukaj ne gre za nobeno naključje. Sam premije je izrazil svoje stališče med kampanjo poleti v Transilvaniji, v Romuniji lani, ko je govoril o vzpostavitvi neliberalne države, v kateri na demokratične pravice vplivajo nacionalni interesi. Torej, nacionalni interesi imajo prioriteto nad demokratičnimi pravici. To je neposredni citat in v svoji predstavitvi je navajal tudi primera Turčije in Rusije kot primera zgleda za Mačarsko. Karkoli se dogaja v mačarskih medijih, ni nič novega. To se je začelo že leta 2010, prav gotovo se spomnite tudi sprejema medijske zakonodaje, v kateri se je razmantela prava razprava tudi tukaj v Evropski uniji. Medijska zakonodaja je po mojem mnenju omogočila okvir za nadaljne ukrepe, vse kar je temu sledilo. Šlo je za zelo pomemben pravni zakonodajni okvir in kar je še bolj pomembno, prišlo je zaradi tega tudi do nekaterih sistematičnih namernih dogodkov. Najprej prišlo do edinstvene reforme nacionalnih medijev. Ponovadi govorimo o preobrazbi nacionalnih medijev v javne medije. Na mačarskem pa gre ravno za obraten proces, torej od javnih medijev k nacionalnim medijem. In Putin bi bil zelo zadovoljen, če bi si lahko ogledal javni televizijski kanal na mačarskem, kjer je pogosto veliko poročila s pristranskim sreče glede Severne Koreje. Na sliki imate tudi gospodarskega analitika mačarskega javnega televizijskega kanala in na ekranu piše više plače, boljši razvoj, več bruto domačega proizvoda. Gre za res zelo sofisticirano gospodarsko analizo na tem javnem mađarskem televizijskem kanalu, pa še en napis, več lahko zapravite z višjimi plačami. Mađarski mediji nikoli niso bili vodilni v smislu medijskih svoboči na mačarskem. Bili so pod precejšnjim političnim pritiskom tudi pod prejšnjo vlado, to, kar pa se dogaja zdaj, je brez primere. Samo ena politična stranka vpliva na javne televizijske kanale, vlada prireja in po svoje tolmači dogodke ter zgolj širi vladno propagando. To je tudi zelo pomemben akter na mačarskem trgu. Na prosovnici lahko vidite astronomski proračun, ki ga ima na voljo mačarska javna televizijska hiša. V primerjavi z letnim proračunom drugega največjega in tretjega največjega komercialnega RTV ponudnika po evropskih standardih to nikakor ne dosega ustrezne narave javnih medijev. Vlada izkrivlja medije, pa tudi oglaševalski trg. Najboljši primer lahko najdemo v tem, kar se je zgodilo lani v oglaševalskem medijskem besedilu, ki je bilo usmerjeno le v na enega komercialnega akterja na tem področju na mačarskem in eh, ta prikaz kaže, da so državni prihodki od oglaševanja bili plačeni v višini 80 odstotkov strani tega enega samega televizijskega kanala oziroma RTV hiše. Obenem so državni prihodki od eh, tega davka za RTV precej majhni, nekaj 10 milijonov evrov, vendar pa je to precejšno breme za eno RTV hišo. Zakaj je izpostavljena ta ena RTV hiša? Zaradi tega, ker je spremenila svoje pokrivanje pred dvema letoma, zdaj se veliko bolj osredotoča na politične vprašanja in jasno je, da zdaj preizkuje nekatere primere korupcije vlade. Na tej prosovnici lahko vidite tudi obravnavo znamenitega primera preiskave potnih stroškov enega izmed ministrov. Gre torej za pregon te RTV hiše zaradi tega, ker se ta ukvarja z zelo pomembnim primeri korupcije. Največji konkurent na zasebnem trgu te hiše je TV2. TV2 je že v rokah podjetnikov, ki so blizu vlade, pokazal bom le eno prosovnico. Večinoma gre za kritje v slogu tabloidov. In tukaj lahko vidite del televizijskega dnevnika, kot ga predstavlja največji konkurent RTL. Tukaj očitno ne gre za politično vprašanje, ampak gre za res lahkotne tabloidne teme. Obenem se izkrivlja trg na tudi veliko drugih načinov. To je tako imenovana mreža ali pa pajčevina medijskih podjetij, ki so blizu vladi. Velik delež mađarskega medijskega trga pripada podjetnikom, ki sodelujejo oziroma so v tesni navezi z vlado. Potem pa še državno oglaševanje, to se uporablja za nagrajevanje zvestih medijskih podjetij. Naša študija je bila objavljena lani, če vas to zanima, je na zjutraj tudi je soft censorship in the Hungarian market, torej meka cenzura na mađarskem trgu. Očitno se tukaj nagrajuje zveste medije. Na prosovnici lahko vidite tri velike medijske hiše, ki so blizu vladi in pa delež v smislu oglaševalskih prihodkov. Nekaj časopisov je skoraj v celoti financiranih v smislu obraševanja strani vlade. Nekaj desničarskih časopisov je financiranih skoraj neposredno strani vlade, v nasprotju z četrtim akterjem, ki je neodvisni tednik v lastništvu Zahoda, HVG, in njihovi obraševalski prihodki zauzemajo le 4 odstotke celotnega trga. Državno oglaševanje se torej porablja za izkrivljanje trga. Pa še en pomemben primer, do katerega je prišlo lani, ki kaže na neposredno politično vtikanje v medijski prostor. Eden največjih akterjev na spletnem novinarskem trgu, origo.hu, glavni urednik tega medijskega akterja, ter tudi eden pomembnejših preiskovalnih novinarjev je bil umaknen z tega položaja in protestno je tudi nekaj drugih novinarjev zapustilo to podjetje. Prišlo je do političnega umešavanja, vsi uredniki vsaj in novinari govorijo o političnem umešavanju in eh, to podjetje je v lasti največjega telekomunikacijskega ponudnika v lasti Deutsche Telekom. To je torej zelo pomembno in veliko podjetje in celo tem podjetjem manipulira politika, tako da je moralo to podjetje umakniti iz položaja nekatere izmed svojih urednikov in novinarjev. Pa še nekaj številk, s katerimi bi rad se zaključil to predstavitev, naše študije kažejo na to, da mačarski novinari govorijo o vedno slabši situaciji medijskih svoboščin. Ta prikaz jasno predstavlja, kako so, kako so mađarski novinari ocenili to situacijo od 1 do 10, gre za precejšno nazadovanje. Vedno več novinarjev pa poroča tudi o pomenu in pa prisotnosti političnega pritiska na tem prostoru. Približno polovica mađarskih novinarjev, ki smo jih vprašali, pravijo, da je politična interferenca tako znatna pri njihovem delu, da to vpliva na medijsko svobodo na mađarskem. Sam delam za nevladno organizacijo preiskovalnega novinarstva, ki je bila nepotrebna tarča v napadih na NVO-je, o katerih je govorila Veronika pred menoj. Mislim, da tudi ta primer ne pozna nobenega precedensa v Evropski uniji, da se izvaja tak pritisk in napade na NVO-je in pa organizacije civilne družbe. Znova se vam lepo zahvaljujem in imam le eno pripombo v povezavi z prvotno razpravo moje organizacije niso nikoli povabili na mačarski parlament, da bi tam spregovorili o problematiki civilne družbe. Zato sem zelo hvaležen, da lahko govorimo vsaj tukaj, zaradi tega, ker mačarskega parlamenta naša problematika enostavno ne zanima. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo prisluhnili še gospe Barbori Cernusakovi iz mednarodnega sekretarjata organizacije Amnesty International. Barbara, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sem raziskovalka na mednarodnem sekretarjatu Amnesty International na Mačarskem in želel bi nekoliko bolj široko spregovoriti o situaciji človekovih pravic eh, na Mačarskem v zadnjih štirih in še več letih potem bi želela spregovoriti tudi o nekaterih vprašanjih, glede tega, zakaj je to zelo pomembno za Evropsko unijo. Spregovorila torej o nekaterih vidikih, ki so pomembni tudi v smislu odzivanja različnih institucij Evropske unije doslej. Situacija človekovih pravic na mačarskem trpi že kar nekaj let, vse skupaj se je začelo bolj kot ne leta 2010, ko je prišlo do upeljave zakonodaje in nekaterih ukrepov, ki so začeli posegati na področje človekovih pravic. Od samega začetka Evropska unija temu naklanja veliko pozornosti, zaradi tega, ker so bili izraženi pomisleki glede ustavnosti in pa nespoštovanja zakonodaje EU človekove pravice jamči konvencija o človekovih pravic in ustavne določbe naj bi bile zapisane med načela pravnega reda Evropske unije. Zato je to relevantno že od samega začetka. Prišlo je do nekaj odzivov, ki jih bom predstavila poznaje, preden se lotim tega. Pa nas še o ukrepih Amnesty International. Ta spremlja določeno delo že od leta 2010. Gre za ukrepe mađarske vlade, ki se pojavljajo na številnih področjih človekovih pravic. Gre za svobodo izražanja, zaščito manjšin in ranljivih skupin, naprimer brezdomcev, pa tudi LGBT in pa Romov. Obenem gre tudi za preganjanje tistih NVO-jev, ki delujejo v imenu teh skupin kakšna je situacija leta 2014, deloma sta o tem govorila že kolega pred menoj. Celotna situacija se je začela z političnimi deklaracijami visoko rangiranih vladnih uradnikov, ki so označevali MZO-je kot plačane politične aktiviste, to je neposredni citat, ali pa da naj bi šlo za agente, ki želijo celevati tuje interese na Mačarskem tem deklaracijam so sledili tudi ukrepi vlade v obliki preiskav teh NVO-jev. Obenem pa je prišlo tudi do kazenskih obsodb in obtožb teh NVO-jev. Na to pa je prišlo še do policijske racije decembra, o čem je govorila kolega v prejšnjih predstavitvah. Zakaj so politične deklaracije problematične za človekove pravice? Zaradi tega, ker to neposredno krši pravico do zbiranja politične izjave, ki stigmatizirajo NVO-je in jih eksplicitno opredeljujejo kot tuje agente, to pomeni že neposredno kršitev svobode do izražanja. Imamo torej že kategorično izjavo glede tega, da je to problematično. Posebni poročevalci so prav tako ugotovili, da so kakršnikoli ukrepi usmerjeni na NVO je problematični. Ne vem, ali to kolega izredno omenila v prejšnjih predstavitvah, vendar pa pregled konzorcija mađarskih NVO-jev, štirih NVO-jev, bi lahko dejansko vodil prekinitvi oziroma knitvi njihovih davčnih števil, kar bi pomnilo, da bi te NVO-je na nek način spravili iz posla, kar je zelo strogo krep, ki ga lahko vlada sprejme z opera NVO-je in to, kaj gre za res hudo kršitev svobode izražanja. Ti NVO-ji morajo trenutno živeti v okolju, ki je za njih res slabo in ogroža njihov obstoj. Te preiskave imajo tudi širši učinek na civilno družbo in nadaljevanje civilne družbe v naši državi. Gre za tako imenovani učinek ohladitve. Prav gotovo so NVO-ji zelo afektirani zaradi tega, gre tudi za uporabo naprimer finančnih sredstev v eh, norveške organizacije zaradi teh revizij, zaradi preiskav, zaradi političnih izjav in pa tudi zaradi tega, ker policija posega in pa obiskuje prostore NLV. Podariti je treba tudi, da se te dogodki ne odvijajo v nekakšnem vakumu in mislim, da je bilo to že omenjeno. Uh, Vlada je od leta 2010 sprejela tudi nekatere druge ukrepe. Glede na to, da nimam na voljo dovolj časa, bom zelo na kratko to predstavila. Leta 2014, no, leta 2012 je vlada začela sprejemati ukrepe zoper brezdomce, leta 2012 je želela kriminalizirati brezdomstvo, to je na to zastavilo ustavno sodišče, vendar pa se je to ponovno uvedlo leta 2013 in sicer je za to poskrbila vlada. Gre torej za nekakšen izrek, ki omogoča občinam, da prepovedujejo javno spanje, tako imenovano. Potem je prišlo do posega v svobodo do veroizpovedi, to je vplivalo na veliko število verskih skupin in manjšin v državi. Za njih je bilo obvezno, da so se ponovno registrirali in potem so bili pogoji zelo strogi za to registracijo ta zadeva se je znašla na sodišču za človekove pravice. In eh, po sodbi je bilo ugotovljeno, da so bili te ukrepi neproporcionalni v razmere do konvencije o človekovih pravicah. Potem je prišlo še do nekaterih ustavnih sprememb od leta 2010 eh, do 2013, eh, kar je ogrozilo tudi temelj človekove pravice in svoboščine naprimer spodkopavanje okvira proti diskriminaciji. Nekatere varovalne klauzule so bile umaknjene iz ustave, prav tako so se pojavile problematično vprašanje glede dostopa in pa možnosti splava. Tudi to je nekaj, kar je želela ustava omejevati. Obenem pa še doživljenjska zaporna kazen Zadnje, kar bi želel omeniti, bi bila medijska zakonodaja, poseganje v svobodo govora. Mislim, da bomo o tem govorili tudi pozneje. Ni šlo le za zakonodajne ukrepe, ampak tudi za gospodarske ukrepe, naprimer obdavčeno oglaševanje, kar vpliva na to, kako mediji delujejo in kako se svoboda izražanja dejansko dejanja v tej državi. Odziv EU je bil naslednji zaenkrat. Evropski parlament spremlja situacijo predvsej redno in je tudi izdal nekatere resolucije glede medijske zakonodaje, glede ustavnih sprememb, glede neodvisnosti pravosodnega sistema, gre torej za preseganje okvira človekove pravice, gre za dejansko pravno državo. In obe nam je organizirali tudi to konferenco. Evropska komisija je izdala nekaj postopkov zaradi kršitve. Glede kršenja človekovih pravic eh, na Mačarskem je prišlo tudi za postopek kršitve varstva podatkov, no ta premjer je Mačarska izgubila leta 2014. Potem pa še en eh, postopek zaradi kršitve, ki se je sprožil zaradi spreminjanja dobe upokojitve sodnikov. Znova je Mačarska izgubila ta premjer leta 2012. Želela bi povdariti, da je zelo pomembno, da Evropska komisija še naprej tesno spremlja situacijo človekovih pravic na mačarskem in obenem tudi sprejema ustrezne ukrepe, vendar pa ne le v postopku kršito, ampak tudi v okviru krepitve vladavine prava in pa pravne države. To je še ena način, da Evropska komisija pomaga državam članicam, kjer prihaja do težav zaradi nespoštovanja vladavine prava. Potem pa imam še komentar glede Sveta Evropske unije, ki se je prav tako zavezal k dialogu z nekaterimi državami članicami znotraj sveta, ko gre za spodbujanje pravne države. Vendar pa zaenkrat se ta platforma ni veliko uporabljala pri kršenju človekovih pravic. Zelo pomembno bilo, da svet ta način dela spremeni. Naj pa odzamem. No, ravno zaradi tega sem govorila o širših vprašanjih človekovih pravic, ne le o svobodi izražanja in sestajanja. Če si ogledamo celovito podobo situacije, gre tukaj za grozovite poteze. Morda potrebujemo pobudo strani Evropske unije, da tolmači to situacijo na nekoliko bolj širši način, tako da bo tudi EU ugotovila, ali bi lahko unesla nekaj več jasnosti v notranjo strategijo za človekove pravice. Welford. Thank you all as well for being so... Najlepša hvala, da ste bili tako kratki in drnati. Tako ima tudi eh, naš člani možnost pregovoriti o tem. Zdaj pa še naslednja govornica, Anne Weber, ki je svetovalka komisarke za človekove pravice na svetu Evrope. Veselim je, da sem danes z vami, tako da se lahko pogovorimo o nekaterih glavnih izzivih za človekove pravice na mačarskem. Kot veste, je komisar Sveta Evrope za človekove pravice, gospod Mislušnik, objavil komentar glede decembrskega poročila o obisku na mačarskem julija poročilo se osredotoča na tri glavne vprašanja. Medijske svoboščine, boje zopora netolerantnost in diskriminacijo in pa človekov pravice migrantov, prosilcev za azil in beguncev. Želela sem omeniti, da od objave tega poročila smo prejeli tudi komentarje mađarskih pristojnih organov, ki so bili prav tako objavljeni na naši spletni strani skupaj s tem poročilom in upam, da bo to izhodišče za nadaljni delo glede problematike, ki je bilo vrisano v tem poročilu. Poročilo je bilo tudi prevedeno in bo kmalo na voljo tudi v mačarščine. Na kratko, kaj to poročilo vsebuje? Pozdravljamo nekatere pozitivne vidike, naprimer izboljšavo medijske zakonodaje na mačarskem, do katere je prišlo po uvedbi restriktivnega medijskega svežnja leta 2010. Poročilo ozetljuje tudi določeno problematiko. Začel bom z nekaterimi glavnimi izzivi na področju medijskih svoboščen, na katere so obelodanili že prejšnji govorci. Komisar je izrazil pomisleke glede tega, da mediji na mačarskem nimajo ustreznega zakonodajnega okvira in trpijo tudi zaradi političnega pritiska. Zgolj obstoje nekaterih določb, naprimer civilnih sankcij, nekako omejujejo medijsko svoboščino in potiskajo medijske akterje v samo cenzuro. Ekstenzivne regulativne pristojnosti medijskega odbora skupaj z ranljivostjo in nezmožnostjo političnega vpliva so prav tako problematične. Prav tako smo omenili nekatere ukrepe, naprimer obdavčitev oglaševalskih dohodkov, omejitev političnega oglaševanja, pa tudi nedavni predlog obdavčitve spletnih dejavnosti, to so na koncu umaknili, vse to ogroža medijski pluralizem na mačarskem. Oblikovani so bili tudi nekateri konkretni napotki za reševanje te situacije v poročilu. Vidno več je prisotnosti ekstremizma, ki je prisoten tudi pri vodilnih strankah, ki uporabljajo tudi proti semitsko in pa proti romsko retoriko. Komisar je zato pozval mađarske predstavne organe k boju proti netolerantnosti in diskriminaciji bolj odločno torej. In s tem bi bilo treba preiskovati tudi kaznivo dejanje na to vezana ter upeljati primerne sankcije zoper posameznikom in skupinam, ki so odgovorne za taka nasilna dejanja, rasizem, sovražni govor in pa s tem grožajo tudi vladavino prava ter demokratičnost. Boj proti vseh, vsem oblikam diskriminacije, to je treba okrepiti, potem tudi dostopamo do izobraževanja, dostojnega življenja. to treba izboljšati. Zakonodajni akt eh, za javno izobraževanje na mačarskem je bilo sprejeto oziroma začelo veljati 1. januara letos. To omogoča vladam, da določijo nekatere izjeme glede prepovedovanja diskriminacije in segregacije na področju izobraževanja, zaradi tega mogoče. To pa krši direktivo o enakosti Evropske unije. Poročilo seveda ni moglo vključiti v vsa vprašanja, s katerimi se sooča Mačarska na področju človekovih pravic. Bi pa želela povedati, da bo kmalo objavljeno tudi poročilo preiskovalne ekipe, ki je obiskala Mačarsko pred kratkim, kjer bo govora tudi o nekaterih specifičnih vprašanjih, ne bi imel sovražni govor in pa sovražni dejanja zopra Romom in nekaterim drugim manjšinskim skupinam na Mačarskem. Nujno je treba doseči tudi več pravice za invalidne osebe. Ko je bil komisar na Mačarskem, je obiskal institucijo, kjer je bilo 190 posameznikov z posebnimi potrebami in številni med temi ne bi smeli biti napoteni na to institucijo. Glavna priporočila komisarja so bila v tem primeru, da pristojni organi ne bi smeli napotiti nekaterih invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami v take velike institucije in ne bi smeli odpirati novih, če tudi manjših institucij te vrste. Te posameznike bi morali iz institucij premikati v okvir delovanja individualiziranih storitev. Uporabljati je treba evropske sklade, nekateri dobri načrti na osnovi teh skladov so bili opuščeni. Evropski strukturni skladi pa se uporabljajo za to, da se ohranja te velike institucije in to je prav tako nekaj, kar je kritiziral odbor Združenih narodov za pravice invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami. Tudi pravica do samoodločanja teh oseb ni zagotovljena skladno za standardi človekovih pravic. Obžalovanja vredno je tudi to, da da se je prepovedalo oziroma se skuša prepovedati gay pride v Budimpešti, kar seveda močno krni tudi pravice istospolno usmerjenih. Ali pa se te izhodi lahko odvijajo le pod striktnim policijskim nadzorom. Pa še nekatero vprašanje, o katerih smo že govorili, brezdomstvo. Komisar je izrazil zaskrbljenost, da so ukrepi, ki prepovedujejo spanje na ulicah in pa ki upeljujejo nekatere preglede, na cestah v Budimpešti in v drugih mestih. Tukaj gre pravzaprav za nekaj, kar v bistvu kriminalizira brezdomstvo. Mačarski organi bi morali pregledati to restriktivno zakonodajo in pregledati tudi primere prisilne izselitve brez alternativnih rešitev. Z veseljem smo izvedeli, da je Kurija, mačarsko vrhovno sodišče, razsodilo, da je dekret iz leta 2013 Budimpešte glede uh, brezdomstva v nasprotju z zakonodajo. To je tudi skladno z komisarjevimi ugotovitvami. Potem pa še eno vprašanje. Pripor iskalcev azila oziroma prosilcev azila. Kljub nekaterim eh, ukrepom, ki so bili vedeni leta 2013, so pridržali veliko število prosilcev za azil v tem času obiska komisarja. Uh, Od tega časa se je število prosilcev za zil povečalo in centri za sprejem prosilcev za zil so natrpani. Režim prosilcev vzila bi morali izboljšati, saj tukaj še vedno prihaja do arbitrarnosti in po manjkljivega pravnega nadzora. Kurija je v svojem stališču iz oktobra lani prav tako izrazilo mnenje, da je delovanje v azilnih postopkih neučinkovito. Pravo še vedno dopušča pripor za družine prosilcev, za azil komisarje, pozval k temu, da bi to odločitev razveljavili, saj mladoletni in otroci ne bi smeli biti podvršeni takšnemu priporu. Pa še zadnje, komisar je pohvalil ukrepe mačarske za boj proti brezdomstvu. vendar pa je obsodil omejitve brezdomcev, ki bi se želeli prijaviti za statute rezidentov na mačarskem, torej ki niso mačarski državljani, da bi morali to odpraviti. To se zdaj prekliduje tudi na ustavnem sodišču. Naj zaključim z še enim drugim trendom, ki so ga kolegi omenjali že prej. Gre za pomankljivo spoštovanje vladavine prava na mačarskem to zadeva tudi nekatere spremembe, ki so učinkovali na neodvisnost nekaterih institucij, ki imajo pomembno vlogo pri domačem nacionalnem sistemu uravnovešene situacije. To so še poslabšali ukrepi vlade, ki krčijo prostor za izražanje svobodne misli mađarskih medijev. Komisar je obsodil racije in preglede ki jih je izvedla vlada, nadzorni urad vlade, zaradi tega, ker gre za stigmatizacijo retorike zopr nevladne organizacije. Prav tako trpi medijski pluralizem in to je zaskrbljujoče. To so vprašanja, ki jih mora spremljati tudi vaš odbor. Zato upam, da bomo s tem dialogom nadaljevali. Hvala. Thank you very much. Thank you very much. And that Hvala lepa. Besedo ima zdaj zadnji govornik, gospod Zoltan Kovač, mednarodni tiskovni predstavnik mađarske vlade. Gospod Kovač, imate besedo. Hvala, predsednik. Nekoliko sem omahoval glede jezika v svojem prispevku in iz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 je zelo težko uh, razviti ustrezen dialog, uh, zato da bomo gotovi, da bo naš glas slišen, predvsem, ko gre za učinkovito, uh, učinkovitost rezultata. Uh, mađarska vlada je zmagala na, je, na volitvah leta 2010 in uh, imeli smo občutek, da se stvari niso odvijale, kot bi se morale v, na mačarskem. V petih letih približno, ki, kar je minilo od zmage na volitvah, smo želeli zabeležiti rezultate. Toda težko je razviti eh, razpravo oziroma dialog o eh, stvarih, ko uh, tvoji uh, nasprotniki čisto vse zanikujejo. In uh, tukaj uh, govorim tudi o političnih nasprotnikih in to izredno ni bilo mogoče razviti nekega uh, poklicnega, uh, tehničnega, strokovnega dialoga. Vse je bilo politične narave. In torej stališče mađarske vlade je pač naslednje, da smo priča. Uh, pristranskim eh, stališčem in eh, na nasprotno stran citira eh, izjave, ki jih nismo nikoli dali. To otežkoča razprave in dialog s takimi krogi in v teh desetih minutah, ki jih imam na voljo, bom poskusil se odzvati na čustvene izbruhe in izjave, eh, na katerih smo bili priča na ustrezen način. Torej, štiri govorniki, govornice pred mano so a, omenjali določena dejstva, o katerih smo se pogovarjali ob številnih priložnostih in v številnih okoljih. In moram reči, da je res brezupno se podati v razpravo, ko samo e, eni strani. A, e, prisluhnejo, medtem ko drugo enostavno eh, zanemarijo, naprimer, ko gre za amanmaje k mađarski ustavi oziroma o vprašanju v zvezi z medijsko zakonodajo. Nima smisla skoraj se pogovarjati o tem in razpravljati o tem, kajti imeli smo proti argumente, poskušali smo se pogovoriti o različnih eh, v različnih mednarodnih forumih, ki preizkujejo te primire in ki so enostavno zaključili svoje preiskave, ne da bi eh, ugotovili eh, kaj dosti. Ampak moram reči, da vsi so pristopali k tem stvarem eh, tako nekoliko pristransko, čustveno, niso se osredotočali na dejstva in to. Uh, velja tudi za vseh teh uh, prvih 40 minut na tej javni predstavitvi. Uh, ampak um, kaj vse, katere vrste izjav so bile podane v tej uh, limonadi, naj se tako izrazim. Torej, v državi, kjer imamo uh, 80 tisoč različnih MVO-jev samo zato, ker mađarska vlada je razvila eh, neko, eh, neko razpravo in eh, tudi ima določen pravno, pravno konfrontacijo z približno 12 različnimi MVO-ji in ko gre za vprašanja, pri katerih se pogovarjamo o, te, o samo dveh odstotkih vseh eh, finančnih sredstev, ki so na voljo oziroma na celoto vseh skladov, potem eh, imamo eh, res velike težave pri prenašanju našega sporočila pri čisto vsaki posamezni organizaciji. Za manj ne ponavljamo, da te organizacije bi morale delovati znotraj pravnega okvira. To je to, kar pričakujemo od njih, da delujejo znotraj pravnega okvira. E, eh, obstajajo eh, tehtni argumenti e, proti tem organizacijam in sploh ni res, da a, smo nesposobni sodelovati z, naprimer, z drugimi donatorji, naprimer, ko gre za švicarske e, fundacije. Naprimer. In v teh primerjih pravzaprav sploh ni nikakršnih težav. Gospod Wonger je omenjal, je, je napačno citiral premijeja in ta citat je bil že na desetine, pri, v desetine primerjih bi, je bil a, dejansko zavrnjen. Amnesty International a, izjavlja, da je Mačarska pravzaprav krši celo vrsto pravil že tri leta, ampak zakaj a, so začeli preiskovati Mačarsko leta 2006, ko Eh, pravzaprav ni prišlo do nobenega posebnega primira. To je že stara zgodba in nekaj radikalnega se je dogodilo leta 2010, ampak niti. Uh, konkretne, konkretni podatki in številke, s katerimi razpolagajo na, eh, naše nasprotne strani, ne eh, utemeljujejo eh, vseh njihovih izjav. Seveda ohranjamo dialog s svetom Evrope in razprave bodo še dalje potekale. In vse to pa ni bilo ustrezno upoštevano. Naprimer, ko govorimo o vprašanju medijev, o, o brezdomcih, eh, o ustavi. Torej, prvič je eh, kar Mačarska, to je prva, prva zima, kar Mačarska ima v svojih eh, zatočiščih za brezdomce dovolj mesta za vse, ki za to zaprosijo. In eh, torej trenutno razpolagamo z sistemom sprejemanja brezdomcev, ki je najboljše opremljen z ozirom na ostale države članice, ampak o tem ljudje ne govorijo. Torej lahko bi nadaljeval z naštevanjem vseh eh, različnih mnen, ki eh, so bili omenjeni kot da bi to bila dejstva, ampak nimam dovolj časa za to. Zato želim pritegniti vašo pozornost samo na nekaj. Take priložnosti ne omogočajo pravega pravcata dialoga, kajti imamo določeno večinsko sestavo pri udeležencih in to ne omogoča prave razprave. To, Ehm, ko pride do dialogov na ravni Evropske unije, eh, stvari morajo temeljiti na konkretnih dejstvih, preverjenih dejstvih. Eh, v večini primerov smo to vrstne dialoge zaključili miroljubno in eh, tudi stvarno, ampak tukaj pa prihaja do določenih političnih pritiskov, ki se izvajajo napram mađarske vlade. Mađarska vlada se ne odstopa od nikakršnih dialogov, ampak ta, ti dialogi morajo potekati znotraj določenega pravnega okvira. Moramo razpolagati torej s pravnimi elementi in s konkretnimi dejstvi. Pripričani smo tudi, da a, ti a, evropski forumi in miljeji bi se morali posvečati hujšim zadevam, dejansko obstaja a, določena, določen sklop tematik, ki so Eh, zakrite z eh, takimi razpravami, kot je Dojanška, naprimer gospodarska kriza v Evropi, notranja integracija, eh, teroristična grožnja in druga vprašanja. Ampak namesto, da bi se sreotočili na ta vprašanja, na novo in na novo odpiramo te, ta vprašanja, ki nimajo nekakršnega pravega interesa. Povedal sem vse, kar sem želel povedati in sem na, na voljo za morbitno vprašanje. Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod Kovač. Hvala lepa za vaše mnenje. Zdaj pa bomo odprli razpravo za prispevke naših članov in članic. Imamo kar nekaj a, eh, ljudi, ki se je prijavilo k besedi, zato za kolegi, zato da zagotovimo določeno politično ravnotežje, bomo najprej a, eh, dovolili, a, eh, da spregovorijo koordinatorji. A, Eh, potem pa bomo zagotovili tudi vsem dovolj časa za vsa vprašanja, ki jih želijo postaviti. Poskusite se, držite, se držati približno dveh minut, tako da bodo vsi imeli priložnost, da spregovorijo. Zdaj pa predamo besedo koordinatorjem, zato da zagotovimo tudi določeno politično ravnoteže, glede na to, da gre za občutljivo javno predstavitev. Pričnemo z gospo Holmajer. Eh, Monika, izvolite in prosim, držite se tega eh, odmerjenega časa dveh minut. Izvolite. Hvala lepa najprej. Hvala lepa tistim, ki ste lahko sodelovali na tej predstavitvi in ki ste lahko povedali svoje mnenje. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Konkretno, kar se gospe More tiče, katere konkretne težave vidite ali bo prišlo tudi do sodnega postopka na mačarskem. To je bila informacija zaradi zlorabe sredstev, ki so vam bila zaupana. Tukaj bi rada dobila več pojasnil z vaše strani. In potem drugič, rada bi vedela, kako so bile preiskave, preiskave izvedene pri vas, kajti če pride do takega suma, je preiskava normalna. Zanima pa me, kako so bile preiskave izvedene, rada bi oseben opis z vaše strani. Potem pa gospod Monk, govorili ste o političnem pritisku. Ste lahko bolj natančni, kako ta politični pritisk izgleda z vaše strani in kako se to izvaja? To so vprašanja za vas. Gospod Kovar, za vas pa imam sledeče vprašanje. Bi bili pripravljeni za Mađarsko, kar se tiče nevladnih organizacij, potem, ko v formatu predstavitve to ne gre, bi bili pripravljeni podati oriz kako so potekale preiskave pri nevladnih organizacijah, ko pride do obtožbe in ko se potem to izvaja, bi lahko čisto jasno opisali, kako to izgleda. In potem svetovalka komisarja za človekove pravice Sveta Evrope, gospa Weber, zanima me, ali so načrtovani pogovori z mađarsko vlado za specifična vprašanja. Nekoliko me moti, da ste omenjali tudi teme, ki se odvijajo v drugih državah, naprimer vprašanje, v katerih ustanovah so duševno bolni, kako se z njimi ravna. To je bila tudi včeraj tema pri nas, tudi z gospodom Timmermansom. Ko, torej, to ni tema samo na mačarskem, temveč tudi v drugih državah. Znotraj spoštovanja človekovih pravic imate občutek, da je tukaj obravnava duševno bolnih posebno slaba, posebno slaba obravnava perifernih skupin ali pa je to bilo mišljeno bolj nasplošno. Hvala lepa. You, um... Hvala lepa, Monika. Naslednja na vrsti je gospa Sipel. Hvala lepa, predsednik. Vrš čas se sprašujem, ali smo imeli na začetku razprave postopkovno točko ali pravzaprav politično razpravo, kaj ti do pred nekaj minutami LS ni zapustila dvorano, imamo pa sedaj malo časa za vprašanje. Rada bi se lotila vprašanje, ki ga je zastavil gospod Kovač. Ali bomo vedno znova govorili samo o mačarski, to ni naša odločitev, to je odločitev vas, tudi vaša vlada. Orban lahko prispeva k temu, da ne bo treba več o tem govoriti. In gospod Kovač, ko se pritožujete in sveda imate pravico, da je bilo v prvih 40 minutah malo dejstva in veliko čustvenosti, potem moram reči, da ste v prvih minutah svojega prispevka tudi bili zelo čustveni. Dve konkretni vprašanji. Gospa Mora, uvodoma ste že dejali zelo obširno, ste že opisali kako so se spremenile dejavnosti nevladnih organizacij, bi lahko iz vsak dana opisali, kaj se je spremenilo in če ima to že vpliv v taki obliki, da se sedaj angažira manj ljudi ali da je ravno nasprotno, da se sedaj šele pa res ljudje angažirajo pri delu nevladnih organizacij. Za nas je zelo pomembno, če si, če se želite, imate kakšne želje, priporočila za svet in komisijo za evropske institucije, kako bi naj ravnali s temi razmerami. In potem drugo vprašanje za gospod Weber iz sveta Evrope. Vedno znova slišimo populistične izjave Fidesa, predstavnikov Fidesa, tudi odziv Viktorja Orbana na napad na Charlie Hebdo, ko je povezal ekonomsko migracijo in nevarnost atentatov v naših državah članicah. Kaj menite o tej zaustritvi retorične razprave? Na mačarskem veliko krat se govori tudi proti manjšinam. In kakšne so vaše izkušnje, kaj bi evropske institucije morale storiti za to, da bi se odločno temu zoprstavile? Hvala, Brigitte. Uh, Hvala lepa. Smo da je samo po sebi umevno, ampak imamo kar 17 prijavljenih besedi. Torej si lahko vi a, uh, govorniki za, pribeležite vprašanje, tako da bo se potem lahko sproti odgovarjali. Gospod Kirkop, EKR. Hvala lepa, predsednik. Imam eno ali dve vprašanje, gospod Kovač, ampak a, torej, bi želel tudi ponoviti lasno stališče, čež da je Evropska komisija varuh eh, eh, evropskih pogod, ne pa Evropski parlament. In zato je komisija tisto telo, ki mora spremljati morebitne kršitve eh, predpisov, ki zadevajo temeljne svoboščine in človekove pravice v Evropski uniji. Ne vem, kaj je storila komisija glede tega, mimo stališč, ki jih zauzemamo mi v Evropskem parlamentu. Vem, da spremljajo razmere primere. Ampak, gospod Kovač, v zvezi z NVO je samo eno vprašanje, ki temelji na dejstvih. Kako je videti postopek za prijavljanje, registracijo NVO-jev? Ali obstaja tak postopek? Mi lahko poveste, Vi ste omenjali veliko število nevladnih organizacij, ki jih imate v državi. To je ogromno število, hkrati pa ste tudi omenjali zelo majhno število, s katerimi e, je e, e, odnos nekoliko sporan. Kaj lahko storimo glede tega, če gre za politično vprašanje oziroma v povezavi z načeli, na katerih delujejo? Eh, delujejo nevladne organizacije, kako dokazujemo, da tudi finančno poslujejo eh, ustrezno. In eh, ali beležite redno večanje števila nevladnih organizacij, odkar velja demokratični sistem na mačarskem, koliko takih NVO-jev je obstajalo pred nastopom demokratskega režima, režima na mačarskem? Naslednji na vrsti je gospa Martina. Hvala lepa. Sorry. So good. Oh. Oh, Aldis, sorry. A najprej na vrsti je uh, predstavnik Aldeja oziroma predstavnica Cecilija. Uh, oproščam sem, sem preskočil uh, to politično skupino, torej najprej na vrsti je seveda skupina Alde in sicer uh, Cecilija uh, in Cecilija Wikström. Oproščamo se. Uh, Hvala lepa uh, vsem, eh, torej gospod Kovač, tudi vi ste dobrodošli eh, na tem odboru in v Evropskem parlamentu. Ne vas samo opozorimo v zvezi z drugi, drugim členom pogodbe, da da obstaja neko zlato pravilo za vse, moramo razmisliti, morate razmisliti tudi vi, kako se obračate na nas, na izvoljene člane v tem parlamentu, ko ste eh, zaznamovali ta parlament in člane tega parlamenta kot neko televizijsko limonado, soap opera. In na zadnje tudi, ali res, ali si res želite, da Evropski parlament preneha podpirati človekove pravice. Eh, tukaj ne gre za zarotništvo proti mađarski strani Evropskega parlamenta, Evropskega sodišča, Sveta Evrope, Veneške komisije. Torej, povejte nam zdaj resnico. Ali mislite, da smo vsi lažnivci ali pa um, imamo morda neko uh, pikico resnice pri vsem tem. Eh, ehm, pravično bi bilo, da nam podate lastno razlago o vsebini vsega tega dogajanja. Mora biti nekaj resnice pri, tem pri, pri vseh tih kritikah, ki jih izražajo vse te evropske institucije. Kar pa zadeva a, eh, zatočišča za brezdomce, moram priznati z vsem spoštovanjem in res cenim, da je mađarska vlada a, eh, si je tako zelo prizadevala za vse te ljudi v vašem vaši skupnosti, ampak se sprašujem, ali je bilo potrebno hkrati tudi kriminalizirati brezdomstvo, ali ne mislite, da je to morda pretiran ukrep, da se usiljuje najbolj ranljivim ljudem, eh, ki morajo spati na ulicah, tudi neko kazen eh, na stotine evrov, eh, ki jih sploh nimajo v žepu. Morate ohraniti določeno doslednost pri svojem postopanju tudi na mačarskem. In imamo hude probleme, o katerih je tekla beseda danes. Svoboda tiska, svoboda medijev, svoboda govora. Ampak um, naj omenim neko dejstvo, ki je problematično čisto za vse. Moramo imeti ustrezen mehanizem, ki naj omogoča redno spremljanje, uh, da vse države članice spoštujejo te temeljne svoboščine in da imamo ustrezne mehanizme za postopanje, ko pride do kršitve. Uh, ali bi sprejeli, da bi Evropska unija imela neke vrste kopenhavenske merile oziroma komisijo za spremljanje delovanja vseh držav članic ali mislite, da bi to bila, bi lahko bila dobra zamisel, ki bi veljala ne samo za vašo državo, ampak to bi bil mehanizem, ki bi spremljal čisto vse države članice Evropske unije? Ja, prosim, zaključite, pravi predsednik. Ja, morda sem bila nekoliko predolga, ampak predstavitev je bila res zelo zanimiva in res bi želela dobiti iskren odgovor od gospoda Kovača. Naslednja na vrsti je gospa Martina za skupino GUE in zelene. Hvala lepa. Naj se zahvalim vsem govornikom za njihove predstavitve in moram soglašati s tem, kar je povedala Cecilija glede te etikete, čež da je parlament neke vrste televizijska limonada. S tem se ne moram strinjati. Ampak torej, naj se navežem na komentarje. Eh, ki so bili podani svoj čas in sicer strani tudi komisarja eh, za človekove, za človekove eh, pravice pri svetu Evrope. Naj se osredotoči na to, kar je bilo povedano v zvezi z nestrpnostjo in diskriminacijo. Nil Mjuznjak Eh, ali je tudi on del te televizijske limonade, lahko nam potrdite ali zanikate. Ampak eh, kar pa zadeva LGBT, torej eh, jaz spadam v skupino, ki je sodelovala tudi s to organizacijo in julija lansko leto je tudi a, eh, prišlo do nekega izreka strani Evropskega sodišča glede eh, diskriminatornega a, eh, ravnanja do te a, skupine populacije. Ali a, Mačarska spoštuje eh, te eh, sodbe eh, na ravni Evropskega sodišča in ali mađarska vlada namerava kaj storiti v zvezi s tem, kaj ti in tudi ne smemo pozabiti na sodbe tudi Strasburškega sodišča za človekove pravice, kaj ti mislim, da tudi oni niso del te televizijske limonade. In, uh, Eh, kar pa zadeva eh, Rome, nam lahko povedate, kaj eh, želite storiti za to, da bi se lotili tudi teh problemov in kateri NVO-ji se udeležujejo aktivnosti za podporo Romom. Kar pa zadeva obravnava, obravnavo ženska. Naj povem, da tudi to je bila tema, ki je bila predmet ničkoliko kritik. Prišlo je do ničkoliko spolnih napadov, katere vrste ukrepe želi sprejeti eh, mađarska vlada za to, da bi nekoliko popravili ta eh, pristop do eh, ženska. Mislim, da mi kot poslanci se moramo vprašati, če razmire na mađarskem so dejanske take, kot jih opisujejo, potem ali je sploh pravilno, da je Mačarska vstopila v Evropsko unijo ob upoštevanju kopenhavenskih meril, kajti tudi Strasburško sodišče in ob upoštevanju vsega, kar je bilo danes povedano strani govornikov, tu mislim, da mi kot evropski poslanci smo lahko samo zaskrbljeni nad dogajanjem na Mačarske. Hvala lepa, preden nadaljujemo. Eh, seveda eh, potrebujemo eh, poglobljene odgovore in je v vašem interesu, da zagotovimo našim govornikom dovolj časa. Seveda to vaši prispevki so tudi vsebinski prispevki, ampak v resnici bi se morali držati teh dveh minut, ki jih imate na voljo, drugače ne bomo imeli dovolj časa za odgovore. In to je v vašem interesu. Naslednja na vrsti je Judith. Hvala predsednik, mislim, da Evropski parlament eh, želi pomagati eh, komisiji, da preseže kobenhavensko dilemo. Ta razprava poteka že kar nekaj let. Parlament je predlagal poročilo o Mačarski na podlagi drugega člena in tega pristopa. Svet je eh, odgovoril z nekim mehanizmom za pravno državo in vsi poskušamo poiskati neko pot naprej. Eh, zato, da bi eh, nekako zagotovili eh, spoštovanje ustreznih členov. Zakaj parlament tako postopa, zakaj je parlament sprožil razpravo o mačarski, ker mi smo pravzaprav varuhi temeljnih pravic v Evropi. In moramo pozabiti na to sramežljivost, zaradi katere ne želimo govoriti o kočljivih primirjih v določenih državah članicah. Um, pogovarjali smo se tudi o vprašanju uh, vračanja v uh, domovino, recimo na maroški meji, vprašanje uh, pač uh, načela nevračanja. In moramo normalizirati odnose, moramo ugotoviti, da mi smo prijatelji med sabo in da si prijatelji iskreno povedo, kaj je prav in kaj ni prav. Torej, um, Dobro bi bilo, če bi predstavnik, medijski predstavnik za mađarske države, torej če bi sodeloval pri nekem dialogu o, te, o delovanju pravne države na mađarskem. Morali bi ugotoviti, ali je prišlo dejansko določenih izboljšav. Svet Evrope je ugotovil v svoji študiji, da obstajajo določene prednosti in slabosti in mađarska vlada mora določene poteze še opraviti. Sveda nikoli eh, nismo zadovoljni, če nas kritizirajo, ampak eh, moramo konstruktivne kritike razumeti in poskusiti eh, iz njih potegniti nekaj dobrega. Hvala. Hvala lepa, Judith. Še pa a, v imenu a, koordinatorjev za skupino EFDD, a, gospa Ferraro, ki pa je ni tukaj v dvorani, zato prejdemo takoj na naslednje postance, gospod Müller. Nadaljeval bom v mađarščini, ker govorimo o, o tej državi. Hvala lepa. Torej, uh, vi, gospod Kovač, uh, vi ste uh, zaznamovali današnjo javno predstavitev uh, na ravni Evropskega parlamenta kot neko limonado. In torej, uh, zaradi vaše, vašega prispevka ste vi postali glavni akter v tej sopoperi. Uh, Um, sicer niste eh, prejeli in niste eh, zagotovili nikakršnih konkretnih odgovorov. Decembra lani vaš premije eh, je na neki televizijski postaji uh, izjavil, da določene, eh, določeni organi, eh, ki delujo proti vladi, so pravzaprav agenti Združenih držav. In eh, želel bi pritegniti vašo pozornost na to, da francoz Montesquieu si je izmislil tudi proti oblast, zato da lahko zagotovimo določeno proti uteže vladnim ustanovam. Uh, In torej, eh, kaj mislite glede vaše eh, neliberalne demokracije? Kako eh, mislite, da lahko razvijemo vašo pravno državo v prihodnje? Po terorističnih napadih vaš premijer je izjavil, da si ne želimo, si ne želimo soočati z prisotnostjo manjšin, ki eh, imajo različne tradicije in navade kot eh, naše, da želite Mačarsko ohraniti taka, kot je. Ali to pomeni, da ta eh, neliberalna demokracija bo temeljila na rasni diskriminaciji, kulturni diskriminaciji? Kaj se bo dogodili z že prisotnimi manjšinami na vašem ozemlju? Torej, hvala lepa, to so konkretne vprašanja, na katere bi želel, da konkretno konkretno odgovorite. Hvala lepa. Torej bomo, spregovorniki bodo spregovorili po vrstnem redu, tako kot so na seznamu. Naslednji na vrsti je Kiti in oprošam, če, če, vas učer, če sem vas včeraj spregledal. Eh. Hvala lepa. Specifično vprašanje za predstavnika Amnesty International in komisarja za človeka pravice Sveta Evrope. Viktor Orban, mađarski premijer, je teroristični napad v Parizu pozval, po, izkoristil za to, da bi se resnično začeli boriti proti teritoriju. Mađarski premijer sedaj ustvarja nove ločnice, ne med demokratičnimi državljani in ekstremisti, ampak med mađari in tistimi, ki imajo drugo etnično ozadje ta politika ni proti njim, ima seveda določen učinek na najbolj naravnive skupine. Kakšen? Rome, LGBTI in priseljence. In potem še dva mačarska predstavnika nevladnih organizacij. Kako to vpliva na vaše delo, da največja družinska skupina, politična skupina v Evropi ki vključuje tudi stranko nemške kanclerke Merkel, še naprej brani nedemokratično politiko ne vladajoče mađarske stranke Fides. Ma ne bi bilo dobro, če bi se vse demokratične sile v parlamentu združile in bi jasno rekli, da ne bomo spremljali take kršitve človekovih pravic. Sedaj pa še po mađarsko. In ti je obžalujem, da je gospod Kovač imel težave, da bi izkoristil čas, da bi legitimno odgovoril na vprašanje in da so vse te kritike laži. Gomez, Ana. Hvala lepa, Ana Gomeš. Hvala lepa. Rada bi slišala gospoda Kovača. Rada bi, da bolj podrobno povem, kako naj Mađarska sledi Rusiji, Turčiji, Kitajski, kot je to orisal gospod Orban v svojem govoru julija, ko je govoril o liberalni demokraciji kot prihodnost na Mačarsko. Če ni to to, kar se že izvaja. Predstavnike nevladnih organizacij in druge pa bi rada poprašala, kaj menijo o predlogu finančnih ministrov in komisarja Oli Rena, ki je sedaj član parlamenta, ki so grozili Mađarski, da bo izgubila sredstva, če ne bo nadzirala prekomernega dolga. Kaj se dogaja tudi na področju temeljnih človekovih pravic, to so pogodovne obveznosti Mačarske in to naj ne bi bilo dovolj za to, da bi Orbanova vlada se odrekla represivnim politikam. Torej grožnja evropskih sredstev mora biti tudi povezana s temi bistvenimi elementi pogodbe. In potem še prav bolj specifično vprašanje. Kaj lahko poveste o koruptivnih poslovnih poslih gospoda Orbana in glavnih ministrov, ki bi jih morali poznati? Ko Evropska komisija želi omejiti postopanje Orbanove vlade. Weidenholzer, prosim, držite se minute, kajti potrebujemo še odgovore. Razmišljal sem, ali ker že govorimo o televizijski limonadi, ne bi zapel, pa sem se potem vseeno odločil, da bom kar govoril, ne bom pel. Prihajam iz Avstrije, mađarsko sosedo, stoletja smo bili tesno povezani s tem narodom in resnično cenimo to, kar je Mačarska naredila v boju za svobodo. In zato je za vse nas grozovito doživeti, da ni dialoga. Ko sem bil nedavno na Mačarskem in sem se pogovarjal z različnimi skupinami, so mi nekateri dejali, da se žal ne morejo pogovoriti z mano, ker jih je strah govoriti s politikom iz tujine, kot da sem kot evropski parlamentarec politiki stojine. To so stvari, ki se nam zdijo pomembne in o katerih se želimo z vami pogovoriti, kako bi naj šlo naprej, ko gre za našo skupno prihodnost. Dve vprašanje. Vprašanje za gospod Moro. Ali je ne vladna organizacija Norveške? sklad Norveške imel težave tudi v drugih državah, ali so te težave samo na mačarskem. In potem vprašanje za gospoda Kovača, tako bi lahko olajšali razpravo, ki si jo, ki si jo še vedno želim. Kako si razlagate, da je v svet proti mačarski? Kaj se je zgodilo, da se je v svet eh, zarotil proti mačarski? But to get the answer, To je odlično vprašanje, vendar pa, kolegi, če boste želeli biti odgovora, se boste morali držati minute. Bodimo kratki, sicer nam bo zmanjkalo časa. Potrebujemo odgovore. Louis Michel, prosim. <coughs> Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel povedati, da sem se odločil zadržati svoje emocije ko se oglašam pri tem odboru, to, kar se dogaja na mačarskem, je nekaj, kar prav gotovo spodbuja emocije za vse demokrate, kot tudi za vse iskrene evropske državljane. Redko smo bili priča konferenci na tem odboru z nekom, ki predstavlja vlado in se obnaša tako cinično do skupščine, ki jo predstavlja. Gre za skupščino evropskih državljanov 500 milijonov ljudi. Ali boste zanikali to, da vaša vlada ustrahuje nevladne organizacije? Prav gotovo jih ustrahujete, tega ne more nihče zanikati. Ali ustrahujete medije? Ali boste šli tako daleč s tem, da boste spremenili svojo zakonodajo tako, da boste omejili njihovo neodvisnost? vaša vlada prav tako stigmatizira migrante, pri tem uporablja zelo dramatične ukrepe in ponovno začenja s to razpravo v najhujšem trenutku, stigmatizira ženske, LGBT, vaša vlada prav tako skuša spodkopavati neodvisnost pravosodja in povedati je treba tudi to, da vaš premije podaja govore, ki so res grozoviti in popolnoma nasprotujejo pogodbi, ki jo je vaša vlada podpisala in bi jo morala podpirati tako dobesedno kot tudi v samem duhu. Ali je dialog med mačarsko vlado in civilno družbo nemogočen? No, nemogočen je očitno, kadar se civilna družba ne strinja z vami, vendar pa za demokracijo bistvenega pomena, da se tak dialog ohranja to sem želel povedati in zastaviti ta vprašanja vam. Morda se vam to vprašanje zdi banalno, vendar pa sama menim, kot sem to povedal že večkrat, da gre tukaj za izvajanje tiranije večine. In s to večino lahko storite res vse manjšine, pa kot da ne obstaja, nič ne more reči, nič ne more prispevati v ta dialog. Ali res menite, da bomo demokracijo nekako nadomestili z vladovino večine. Drugega vprašanja nimam. Tukaj se nekatera stališča morda razhajajo, vendar pa se mi zdi, da ste pripričani v to, da zaradi svoje večinske prevlade menite, da lahko izvajate kakršnokoli cinično tiranijo, kot si že zamislite. Hvala. Well, I can see you're all uh, ignoring my time. Vidim, da ne upoštevate omejitve. Je pa to čustvena tema, razumem, zakaj. Bom videli, kako bo naprej. Želim dobiti odgovore, vendar pa mislim, da bomo nekoliko zamujali. Hvala lepa, gospod Mišel. Naslednja gospa Winberg, nasprotje. Oh, hvala lepa, hvala lepa, da ste tukaj švedski odnos z Mačarsko je danes zelo dober. Še prav posebno zaradi prizdevem Valenberga med drugo svetovno vojno. Tisoče judov je rešil v Budipešti. To si zasluži spoštovanje in med Mačarsko in Švedsko imamo torej dobre odnose. Zanima pa nas nekaj. Judovska skupnost na Mačarskem. Slišali smo veliko poročil o nadlegovanju judo na mačarskem in žal z informacijami, ki jih imamo, opažamo tudi, da se antisemitizem, ki je prevladoval med drugo svetovno med komunizmom, se nadaljuje še danes. V poročilu novembra 2013 je bila Mačarska spostavljena kot najbolj antisemitska država v Evropi. In to je mnenje, ki je pomagalo Jobiku, ko so 2010 dobili 17 odstotkov glasov. In to na zelo skrbi dvig stran kot je Jobik. Zato bi radi pozvali mačarske oblasti, da naj demokracijo in pravno državo uporabi koristno in naj se zoprstavi propagandi Jobika in antisemitizmu na mačarskem. Zahtevamo od vlade tudi, da se distancira od vseh antisemitskih izjav Jobika in v mađarskem parlamentu. Gospod Kovač, vprašanje za vas. Kakšno je vaše mnenje, kar se tiče antisemitizma na mađarskem danes? Kakšna je motivacija za te? Thank you. Um... Hvala lepa. Naslednji gospod Feucht. Ja, Predsednik, hvala lepa. Upam, da bom v minuti lahko povedal to, kar želim povedati kajti NVO-ji so danes poskušali predstaviti nekaj točk, rad pa bi iskal drobec resnice, ki se ga je detežil gospod Vikstrom, da pa v drugi smeri dejala je, da država Mačarska plačuje veliko sredstev za javno televizijo, pa ta ni javna. Kako pa definirate to? Kajti volitve so v veliki meri podprle mačarsko vlado in seveda na volitvah v javnost. Govorili ste o tem, da Mačarska podpira samo še medije, ki so lojalni vladi, istočasno pa ima 4 odstotke deleža še vedno tudi kritična HVG. Torej, in niso popolnoma izrinjeni. Potem govorite o, tudi o neposrednem političnem vplivu v redakcijah. O eni od redakcij kjer je investiral celo Telekom, ste menili, da so bili prisiljeni odpustiti novinare. Istočasno pa ste dejali tako domnevamo. Mislim, da tako ne gre. Temeljiti moramo na dejstvih, utemeljiti moramo se na dejstvih, ne pa samo domnevati. In za konec bi rad dejal, gospod Kovač je našel jasne besede v tem odboru vabimo samo goste, ki si jih želi levi lobby, kar se tiče kršite človekove pravice v Grčiji, o tem se pa sploh ne govori. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Naslednja točka na našem dnevnem redu je v bistvu moja in kot predsednik lahko to preložim, tako da bomo imeli nekoliko več časa videl sem nabitost s čustvi v tej razpravi in ne želim vas preveč omejevati, pa tudi ne želim omejiti odgovorov naših gostov, tako da bomo imeli nekoliko več časa. Ne bom vas več omejeval. Seveda pa ne smete govoriti predolgo. To je seveda jasno. Naslednja je Sofija Entfeld. Yes, um, Hvala lepa, Klod. Malo sem razočarana na tej predstavitvi, kajti to je dialog gluhih. Strinjam se z Louisem Mišelom glede stališča gospoda Kovača. To ni konstruktivno stališče in to je klasična taktika da se kritiko pomete pod preprogo, kot zaroto, kot limonado, kot ste to imenovali, je norveška vlada del te zarote, te televizijske limonade, nizozemska vlada, Barozo, OECD, Merkel, člani ELS, svet Evrope, vse to je del zarote? Je to vse del te televizijske limonade, gospod Kovač? To ni prav verjetno, kaj ne? In kot gospod Mišel, Tudi sama menim, da demokracija ni za varovanje večine. Demokracija je točno za zaščito pravic manjšin. To je tisto, kar loči demokracijo od avtoritarnih režimov in manjšin ne ščitite. Ko govorimo o manjšini Fides, sama je, je manjšina, kajti naj vas spomnim, da ste dobili 45 odstotkov glasov To ni večina, dobili pa ste dve tretjini glasov v parlamentu. Torej, morda želite razmisliti tudi o tem, kaj se lahko zgodi, če bi izgubili naslednje volitve. Nekoliko me skrbi tudi, ko slišim vaš pristop do demokracije. Če bi vi ali vaša vlada, na primer, sedela prelogom gospoda Camerona, kar se tiče nadzora na internetu in uporabo in ki se zaključujem, kaj bi to pomenilo za novinarje in nevladne organizacije in druge. In za zaključek ne bom zastavila vprašanj, kajti imeli smo že veliko takih predstavitev tega tipa. Mislim pa, da moramo vedno govoriti, ne mislim, da moramo vedno govoriti o mačarski, rada bi govorila o čem drugem. Potrebujemo pa VEU instrument, da bi uveljavili temeljne pravice, demokratično upravljanje in vladavino prava v vseh državah. Zato je, da predlaga, da skenemo pakt, ne samo države kandidatke, temveč vse države članice. To bi moralo biti na letni podlagi. Hvala lepa. Hvala lepa, Barbara Spinelli. Hvala, predsednik. Bi postavila vprašanje za gospoda Kovača in eh, eno vprašanje MVO-jem oziroma amnestijo za gospoda Kovača. Imamo določene konkretne podatke, dejstva, eh, v zvezi s katerimi se je izrazilo tudi sodišče za človekove pravice in tudi številne druge evropske institu, mednarodne institucije. Obstajajo konkretni ukrepi. Torej vas sprašujem, Zakaj vi vse to, vse to kritike, vse, te, vse ta dejstva a, zaznamujete kot nekaj, kar je povezano s čustvenostjo oziroma s to televizijsko limonado ali so popero? A, Torej, eh, to eh, nam eh, daje zelo jasno sliko vrste demokracije, ki jo uveljavlja vaša vlada in pravice, kaj ti pravice nekako izsovetite z čustvi. Ampak pravice so nekaj, kar ščitijo manjšine in manjšine niso skupine ljudi, predstavniki, prebivalcev, ki imajo pravico samo do čustev. Vi pa vse skupaj krčite samo na čustva in vas sprašujem, ali samo temu zvezi s tem za MVO-je in za, in za amnesti, ki so, postavi, ki so podali jasne predstavitve in dali um, tudi natančne razlage, pa od njih bi rada zvedela, če znotraj MVO-ja in znotraj amnestija, če poteka razmišljanje o instrumentih, s katerimi razpolaga Evropska unija, za a, spopadanje z vprašanjem kršitev temeljnih svoboščin. Tukaj a, govorim o nekem temeljitem razmisleku o kopenhavenskih merilih in o tem, kaj se dogodi po vstopu v Evropsko unijo. Kajti čim nekdo postane član, članica Evropske unije, potem ne veljajo, skleda, da ne veljajo več tista merila in tudi v zvezi s sedmim členom. Tisti člen je zelo nevaren kajti kako naj ugotovimo kršitev temeljnih svoboščin, če se zahteva soglasje na svetu. In torej sama država, ki jo kritiziramo, je hkrati tudi sodnik, sodi e, o samem sebi, e, sodi o sami sebi torej, in ugotavlja kršitev na lastnih tleh. E, hvala. No apologies, Barbara. You're often um, at the end of the list and Ni se potrebno opravičevati. Barbara, ker si velikokrat na koncu seznama in ti vzamem kaj časa, tako da sedaj si ga pa dobila. Björk? Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Veliko je že bilo izrečeno. Ne bom ponavljala tega, tudi sama se veselim odgovora na vprašanje glede mehanizma za človekove pravice in glede pravne države. Z dvema organizacijama sem se pogovarjala na tem umazanem seznamu, ki sta svetovno znani v boju proti nasiljem nad ženskami že 20 let, tudi z organizacijo za pravice lezbik, to je fantastična skupina aktivist, ki je organizirala filmski festival, ki govori tudi o razlikah med spoloma. Doživeli so racijo, grozili so jim, stopili stik z mano. Naj dodam še eno vprašanje, konkretno, kaj ti želim izkazati solidarnost tem organizacijam. Sprašujem vse, kako lahko na konkreten način pokažemo solidarnost in podpremo delo teh organizacij kajti želim si kratko in tudi dolgoročno strategijo glede uveljavitve človekovih pravic in pravne države. Hvala lepa, da ste bili kratki. Sedaj pa še Juan Fernando López Aguilar, ki je predsedoval prejšnjem mandatu in se s tem vprašanjem veliko krat soočal v zadnjem mandatu. Prosim, zadnji ste. Hvala lepa, poskušal bom biti kratek. Kovač. Da, v prejšnjem mandatu sem predsedoval tem odborom 2009-2014 in odbor Libe, delegacijo odbor Libe sem tudi vodil na Mačarsko. Potem sem imel tudi poročilo Cenci glede zadnjega poročila na področju človekov pravic na Mačarskem. Obiskal sem Budimpešto in veliko priložnosti sem imel, da sem jasno povedal, da Evropski parlament ni tuja sila ne v Budimpešti, ne na Mačarskem. Predstavljamo pol milijarde evropskih državljanov in predstavljamo več kot 10 milijonov mačarskih državljanov, ki so polnopravni evropski državljani. Seveda, sem povedal tudi, da demokracija ni samo vladavina večine demokracija je večinoma zaščita manjšin, tudi političnih. Torej, zaščita opozicije, jamčanje političnih pravic opozicije. In prav tako sem dejal, da je demokracija tudi delitev na različne vaje oblasti. Torej, sedaj bi se vtaknil vprašanje neodvisnost, sodstva. Rad bi slišal nekaj, izjem, kako, eh, nekaj izjav, kako deluje tako imenovani nacionalni pravosodni urad, kar se tiče pravice, ki je v listini o temeljnih pravicah glede sodnikov. Kaj ti ustavna sprememba je prinesla spremembo, da lahko ta urad zamenja primere, zamenja sodnike za določene primere z utemeljitvijo, da so preobremenjeni. Rad bi slišal torej izjavo o tem vidiku ustavne reforme, ki se je izvedla na Mačarskem, pa o tem še nismo veliko slišali. Hvala lepa, Juan. Tako, zaključili smo z govorniki iz političnih skupin. Veliko je vprašanj. Vem, da bo težko odgovoriti na vse, vendar pa poskušajte odgovoriti na specifična vprašanja. gospod Kovač je v manjšini, večina je na strani nevladnih organizacij in novinarjev, tako da bo vsak dobil pet minut, gospod Kovač pa boste dobili več časa, veliko je bilo vprašanj za vas. Tako da, gospod Kovač, želite prvi in želite odgovoriti morda na nekatera specifična vprašanja, ki so vam bila namenjena, potem pa si ostali pet minut prav. Torej, prvi ste, poskušajte odgovoriti na nekatera specifična vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, tole bo pa težava. To so bile izjave, ne vprašanja. In imam pet minut. Večino vprašanj se je začelo z izjavami. Več časa imate na spravo, pravi predsednik, kot opravičilo. Hvala lepa. Hvala. Poskušal bom iti skozi vprašanje izjave raje, ki sem jih slišal. Ni pa enostavno, kaj ti očitate mi, da si ne želim dialoga, da nimamo razprav, pa smo dialogo z evropskimi institucijami da bi zajamčili delovanje demokratičnih institucij in na vse te kritične pripombe smo že odgovorili. Na vse, kar smo danes slišali. Na večino teh vprašanj smo že podali govore in so zaprta, vendar pa ta vprašanja se vedno znova pojavljajo. To so politično motivirana, veliko preveč čustvena. Zastavljam se mi na način, ki ignorira dejstvo, da smo dosegli soglasje z večino mednarodnih institucij glede teh vprašanj. Spomnite mi, me, če sem katero vprašanje izpustil. Nekdo je omenil, da je bila Mačarska izbrana, da so pokazali s prstom na njo. Da, moram reči, da v zadnjih letih je bila Mačarska veliko krat napadena. Nimam podatkov, da bi tudi druge države članice bile toliko krat nadzorovane, pregledane ali na dnevnem redu odbora Libe. Če torej enaka vprašanja zastavljate, tudi vsem drugim državam članicam v EU bi imeli popolnoma drugačno razpravo z drugačnimi rezultati. Formalno, uradno bi rad protestiral proti pripombam in izjavam, glede tega, da je mačarska avtoritarna država, da je diktatura in da postavljate pod vprašaj to, kar se je zgodilo na mačarskem, torej da smo štirikrat zmagali na volitvah. 2014 smo zmagali zelo veliko razliko. To pa postavljate pod vprašaj. Ko govorite, da je Fides manjšina, pravzaprav insinuirate, da nismo zmagali. Morda bi morali preveriti dejstva. Kar nekaj govornikov je govorilo o zaščiti manjšin. Mačarska, mislim, da ima stotine let izkušenj sobivanja z manjšinami. Skozi zgodovino smo nacionalne manjšine integrirali. Imamo zakonodajo o manjšinah, ki je edinstvena, kar se tiče to, tega, da imajo manjšine tudi možnost zagotovljenega predstavljena v določenih organih. Kar se tiče Sveta Evrope poročila, tukaj so sabinske napake, izjave, ki ste jih podali glede vedno večjega antisemitizma ali ukrepih proti Romom v zadnjih letih, vse to ni res. Ni takega trenda. Če kaj smo videli, eh, zmanjševanje takih dejanj. Lahko končam. Se mi sploh ne dovolite povedati to, kar želim povedati. Prosim torej, oglejte si poročilo predstavnikov mačarske judovske skupnosti. Sami pravijo, in to so dali tudi na razpravi, ki smo organizirali z vlado, da se zmanjšuje število protijudovskih dejanj. Mi smo bili prva vlada, stare vlade tega niso počele, prvi smo bili, ki so prepovedali paramilitarnim, paravojaškim organizacijam, da korakajo po mestih. Mi smo to končali. Sedaj pa še kar se tiče stigmatizacije manjšin. Mačarska vlada, ki je začela 2010 pred predsedstvom EU, je integracijo Romov dala na dnevni red EU. Prvi smo bili edino predsedstvo, ki je to storilo. Politika za integracijo Romov, ki temelji na dejstvih, je najbolj uspešna politika v Evropi. Sam sem bil 18 mesecev zadolžen za to politiko in dejstva zanikajo to, kar ste danes tukaj povedali vaš odbor, zakaj se ne ukvarjate s podobnimi vprašanji v Zahodnji Evropi? To, kar smo videli v Zahodnji Evropi, da je ena nasilja proti judom v Zahodnji Evropi, to so dejstva. Vendar pa to, kar pravite o mačarski, ni res, ni primerjaven. Gremo naprej. Evropske institucije imajo svoja pravila in svoje odgovornosti. Mačarska vlada je v stalnem dialogu z evropskimi institucijami. Kadarkoli zastavlja vprašanja, dajemo natančna, dajemo natančne odgovore, ki temeljijo na dejstvih. Mnenje mačarske vlade je, da ne glede na to, kako odgovorimo na ta vprašanja, se ta vprašanja še vedno pojavljajo. Naj odgovorim tudi na vprašanje gospoda Krkopa glede NVO-jev. Leta 2012 je mađarski parlament sprejel nov akt o NVO-jih. Mednarodne organizacije, zainteresirane strani so pozdravili ta akt. Ta nova pravila so sprejemljiva za vse in v bistvu so unesla red v kaos, ki smo ga premili, financiranje nevladnih organizacij, delovanje nevladnih organizacij, kako se registrirati, računovodska pravila in postopki. Od mednarodnih organizacij do ameriškega veleposlaništva. So vsi pozdravili ta akt sedaj, ko pa je vse skupaj pred sodiščem, ko nekaj nevladnih organizacij toži pred sodiščem, postavljate ta akt pod vprašaj, čeprav je bil leta 2012 pozdravljen. Nisem več presenečen, da mađarski poslanec napačno citira mađarskega premijeja, popači to, kar je dejal. Dobro veste, o čem je govoril premijer. In ne želim biti v vlogi nekoga, ki vam razlaga, kakšna je razlika med ameriškimi in evropskimi političnimi strukturami, kaj je dejal Montesquieu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 rad omenil, še nekaj bi se rad odzval. Invalidne osebe. Zaposlovanje invalidnih oseb. Spet, če primerjate ukrepe mađarske vlade z ukrepi, ki so bili veljavni pred 2010, če primerjate oba vladna mandata, potem boste na primer videli, da so invalidne osebe sedaj v parlamentu in v polni meri izpolnjujemo evropska pravila in priporočila. In še zadnja pripomba, če sem kaj izpustil, prosim, me na to opozorite. To, kar je premije dejal o nezakonitem priseljevanju, ta pripomba ne gre prek vaših resolucij. Poglejte si vaše resolucije, spet jih preberite ali pa potem njegovo pripombo primerjate s pripombami drugih evropskih voditeljev na to temo. Lahko seveda tičite glavo v pesek, vendar pa to je eno najpomembnejših vprašanj na dnevnem redu. Mislim, da je potrebno razpravljati brez čustev. No Se lahko odzovete še vi, ne več kot pet minut. Hvala. Nekaj vprašanj je bilo glede spremljanja po objavi poročila komisarja in ali načrtujemo kakršnekoli pogovore z pristojnimi organi. Nobenega konkretnega spremljanja nimamo načrtovanega v smislu, obiska mađarskih organov. Naslednji tedno med parlamentarnim skupščino sveta Evrope v Strasburgu ne bi imeli tudi razpravo o situaciji na mađarskem po sprejemu resolucije leta 2013, v kateri bo komisar sodeloval. Takrat bo imel priložnost izmeniti tudi stališča z mađarskimi delegati v tej parlamentarni skupščini. To bo potekalo v okviru kontinuiranega, kontinuiranega dialoga komisarja. To poročilo seveda še ni konec te zgodbe, s tem bomo nadaljevali, upam, da bomo izmenjali stališče glede tega. Še drugi način, na katerega lahko ukrepa naš komisar, je to, da odpošilja dopise pristojnim organom. To smo, na primer, storili v primeru obiska, ko je šlo za situacijo nevladnih organizacij. Takrat je odposlal dopis relevantnim ministrom, dobili smo tudi odziv. Če bomo v mestnem času ugotovili, da bi potrebovali dodatne odzive glede nekaterih vprašanj, imamo na voljo tak kanal komunikacije s pristojnimi organi. Prav tako smo slišali vprašanja specifično glede invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami. To ni le vprašanje, ki se pojavlja na mačarskem. In glede tega bi želela omeniti, da smo omenili tematske dokumente glede pravic invalidnih oseb do tega, da žive neodvisno in so tudi integrirani v družbo. To je okvir, ki bi ga lahko uporabili tudi pri izvajanju takih priporočil. Potem pa glede retorike stigmatiziranja priseljencev. Kot ste omenili, to ni problematika, ki se pojavlja le na mačarskem in vse le podarjamo dejstvo, da gre za vprašanje uporabe problematične terminologije. Govorimo o zakonitem priseljevanju, še več pa o negativnem, nezakonitem priseljevanju. Širjenje negativnega mnenja o priseljencih je nekaj, glede česar je komisar v poročilu že izrazil zaskrbljenost. Prav tako je pozval pristojne organe, da oblikujejo nacionalne načrte za boje proti netolerantnosti. Če vas zanima ta del, lahko najdete konkretna priporočila v omenjenem poročilu. Še nekaj zaključnih pripomb, želela bi se odzvati na nekaj komentarjev mojega soseda, ki je govoril o faktoloških napakah v tem poročilu in da potrebujemo konkretna preverjena dejstva. Moram povedati, da komisar ne uporablja le poročil nevladnih organizacij, ampak se sestaja tudi z vladnimi predstavniki, tako skušamo zagotoviti uravnotežen pristop. To sem želela omeniti zaradi tega, ker tega nisem omenila pri svoji predstavitvi. Pri brezdomstvu smo obiskali tudi zatočišče Izola v Budimpešti, kjer smo želeli konkretno oceniti situacijo, v kateri se nahajajo ti posamezniki. To je grozovit kraj. Konkretno primankuje financiranja za take institucije in prav tako smo obiskali gost v bližini, kjer so na nek način taborili nekateri bretonci in jim je to ljubše, kot pa da bi živeli v tem zatočišču potrebujemo bolj konkretne ukrepe na tem področju. To je bila naša ocena, ki smo jo izpeljali iz tega obiska. Najlepša hvala tisti, ki se udeležujete sestanka za naslednjo točko. Gre torej za spremljanje situacije zaslišen NSA. To smo odložili na ponajši trenutek, tako da imamo na voljo nekaj več časa, da, so, da zaključimo to mačarsko predstavitvijo. Moji kolegi mi bodo prav gotovo priskočili na pomoč eh, z le nekaj minut odziva za vsakega. Mislim, da je to čisto ustrezno. Barbara, izvolite. Bom čisto kratka in skušala odgovoriti na vprašanja in komentarje nekaterih poslancev glede okvira, ki ga potrebujemo. Okvira, ki ga potrebujemo na ravni Evropske unije, zato, da bomo poskrbeli za problematiko človekovih pravic v državah članicah. S tem se ukvarjamo predvsej redno, ne le na mačarskem, ampak tudi pri pričevanju situacije v nekaterih drugih držav članic. Nekatera področja ureja direktiva še posebej v primeru nediskriminacije in eh, Evropska komisija predvideva tudi konkretne ukrepe in posledično tudi Evropsko sodišče. Za nekatera področja, ki jih ne vključujejo direktive ali pa so področja, ki so bolj nišna in se pojavljajo bolj v obliki administrativnih blokad in ovir, vendar pa se to širi na različna področja, kot je to na mačarskem, v tem primeru so orodja različnih institucij, posebej Evropske komisije, prešipka. Želeli bi si torej okvir, s katerim bi okrepili upoštevanje načela pravne države. Eden od, eno od teh načel je skladno z človekovimi pravicami. To je instrument, ki bi ga morala uporabiti tako Evropska komisija in svet v primerih, ko prihaja do sistematičnega poročanja o ukrepih vlad, ki spodkopujejo situacijo človekovih pravic. To je tudi preventiva. Bistvenega pomena je, da bo Evropski parlament še naprej spremljal situacijo in opozarjal na to problematiko tudi pri Evropski komisiji. Hvala, da ste tako kratko in nedarato odgovorili na specifično vprašanje. Prosim tudi preostala kolega, da to storite. Najlepša hvala, čisto na kratko bi se navezal na razpravo o limonadi. No, sam živim na mačarskem in to ni nikakršna limonada, ampak je tukaj bolj nekakšna epizoda nekdanjega opresivnega komunizma. Politični pritisk na novinare ponavadi prikrit, zaradi tega sem eh, navedel nekatera poročila. Preverili smo mnenje novinarjev in to kaže na vedno slabšo situacijo. Zelo redki primeri se pojavijo na površju, vendar pa je lani do tega prišlo največji spletni časnik v lasti največjega telekomunicijskega podjetja na Mačarskem, v lasti enega največjih podjetij v Evropi, Deutsche Telekom je odstavil glavnega urednika preiskovalnega novinarja, ki je preiskoval razkošne potne stroške enega od ministrov. In tako je potem je Deutsche Telekom sklenil strateški dogovor z mačarsko vlado. Tukaj je prav gotovo šlo za politični pritisk. Eden izmed preiskovalnih novinarjev je zahteval notranje preiskave, Deutsche Telekom je izvedel notranjo preiskavo, zdaj pa pravijo, da ne morejo objaviti rezultata te preiskave. Novinarji so prosili podjetje, da objavijo to poročilo. Če bi lahko to poročilo objavili, bomo bolje razumeli, kako politični pritisk dejansko deluje v enem izmed največjih mađarskih podjetij, v lasti enega največjih evropskih podjetij. Najlepša hvala. Pa še Veronika. Najlepša hvala. Skušal bom biti čim krajša, čeprav smo slišali veliko komentarjev in vprašanj. Prva so bila vezana na proceduralne zadeve in pa pravno prakso, sodnimi zadevami. Trenutno ni v teku nobena sodna zadeva glede naše organizacije, nevladne organizacije ali pa katerokoli osebe, ki je bila s tem povezana. Skladno z medijskimi poročili, ki so edini vir v tem primeru, se izvaja preiskava zopra neznane osobljene osebe v povezavi z skladom za nevladne organizacije. Glede na to, da nimamo nobenega pogleda v te preiskave, pa ne prejemamo nobenih neposrednih informacij glede tega, kdo raziskuje, kdo izvaja preiskavo, kaj preiskujejo, kaj je osnova za sum ali pa karkoli drugega. Obveščajo nas le z medijskimi poročili. Od policijske racije 8. decembra pa k nam ni pristopil nobena preiskovalni organ ali pa agencija. V teku so tudi druge zadeve, vse skupaj zelo kompleksno, nekatere zadeve pred sodišči. Ena zadeva je povezana z ukinitvijo davčne številke. To spodbijamo na sodišču in tukaj gre za administrativni ukrep, pravzaprav sankcijo, kazan za domnevno nesprovanje z vladnim uradom za nadzorom temu se bom še vrnila. Potem je še ena sodna zadeva, s katero smo začeli, zadeva Libo, glede nekaterih deklaracij urada premijeja v povezavi z našim delom. Vprašali ste nas tudi, kako je bila ta policijska racija izvedena. Policija se je na nas obrnila že prej. Uh, Nekatere informacije smo jim prostovoljno posredovali na osnovi njihove prošnje in zato se nam je zdela ta racija čisto nesorazmeren ukrep in smo se skladno s tem tudi pridružili. To se zdaj obravnava na sodišču, to je še ena sodna zadeva. Menimo, da je bilo popolnoma neustrezno, da se zbere 40 eh, policistov, ki so morali potem cel dan preživeti v naših prostorih, nam prepovedovali v uporabo telekomunikacijskih sredstev, računalnikov in telefonov in so skratka bili odgovorni za zelo slabo vzdušje med kolegi. Želela bi povedati, da morda nisem bila jasna, vendar pa lastniki sklada NVO, norvežani niso nikdar kritizirali ali pa obtoževali kogarkoli glede uporabe sredstev iz sklada. Nasprotno, zelo dobro sodelujemo z njimi in sami pravijo, da programi NVO potekajo dobro. Zato je čisto razumljivo, odkje prihajajo te obtožbe. Sodelujemo katerimi koli pristojnimi mađarskimi organi, ki so pooblaščeni za izvajanje nadzora nad našim delom. Ne bomo pa sodelovali z nezakonitimi preiskovalnimi agenti. Naprimer, državni urad za nadzor izvaja take dejavnosti, ki pa so čisto brez kakršne koli pravne podlage. Potem pa še situacija na mađarskem. Mislim, da je pomembno omeniti, da kljub temu, da je bila sprejeta nova zakonodaja glede nevladnih organizacij, na katero se je skliceval gospod eh, Kovač in je ustvarjal splošni okvir, ni čisto res, da smo vsi to toplo pozdravili. Naša fondacija je sodelovala z relevantnimi vladnimi agencijami pri oblikovanju tega besedila. Pozdravili smo dejstvo, da imamo novo zakonodajo, vendar pa smo kritizirali nekatere podrobnosti, pa tudi na primer izvajanje novega zakonodajnega akta, ki vodi temu, da registracija statusa neke humanitarne organizacije traja kar eno leto. Registracija je sicer še vedno brezplačna, vendar pa je to zelo težaven, zakompliciran administrativni proces, kar seveda veča administrativni pritisk na nevladne organizacije. Skladno z najnovejšimi statistikami Mačarskega središča za statistične podatke, naj bi leta 2013 imeli 64 eh, tisoč NVO-jev, ki delujejo na mačarskem. In to je bilo število, ki se je znašalo kar za 700 organizacij v povezavi s prejšnjim letom. Ta trend se še nadaljuje v letu 2016. Gre torej za dejansko krčitev sektorja nevladnih organizacij. Za krčitev samega obsega delovanja civilne družbe na mačarskem. Tako zdaj izgleda ta pokrajina. Pa še zadnje, kaj bi lahko storila Evropska unija. Sam delam za organizacijo, ki podeljuje nepovratna sredstva, zato bi govorila o denarju. Norveški sklad za NVO je edinstven finančen mekanizem in to zaradi tega, ker je edini, ki želi krepiti demokracijo, dobro upravljanje in pa demokratično udeležbo v politične odločitve. Nobena druga organizacija se ne osredotoča tako izrazito na ta področja in mislim, da bi bilo zelo koristno, zelo dobro, ne le za mađarske nevladne organizacije, ampak te organizacije na nasploh, da bi pridobivale sredstva iz evropskih mehanizmov, iz evropskih skladov, ki bodo posvečeni eh, krepitvi vloge nevladnih organizacij v razvoju demokracije in odprte družbe v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Zahvaljujem se vsem govorcem, ki so se udeležili te konference. Tako kot eh, gospod eh, Lopez Zagilar, ki je pred menoj opravljal to funkcijo, moram povedati, da ni prvič, da se Evropski parlament ukvarja z vprašanjem človekovih pravic na mačarskem in zelo zanimivo je bilo prisluhniti današnjim govorcem. Tako, takrat, kot eh, zdaj, ne moremo obsojati vloge Evropskega parlamenta, vendar pa imamo jasno dožnost, kot tudi vse druge evropske institucije, da storimo vse, kar je v naših močeh, zato da zagotovimo, da se spoštujejo človekove pravice in pravice vladavina prava v vseh državah članicah. To je formalna dožnost in iz razumljivih razlogov je to tudi eden najobčutljivejših izzivov, s katerimi se moramo soočiti poslanci. Zame je bil včeraj podpredsednik in komisar Timmermans, nam smo naslovili na katere občutljive vprašanja in priznali, da mora okrepiti svojo vlogo pri spoštovanju temeljnih človekovih pravic kot Evropski parlament bomo odprli Evropsko komisijo pri tem delu in izpostavili tudi potrebo potem, da potrebujemo temeljne mehanizme, s katerimi bomo izboljšali situacijo na področju človekovih pravic, pa tudi zagotovili enakovredno in enakopravno obravnavo vseh državljanov. Današnja konferenca predstavitev je bila zelo kompleksna. Vsem se zahvaljujem, da ste bili disciplinirani in da ste bili pozorni na to razpravo. Najlepša hvala spoštovani kolegi in kolegice, še posebej pa se zahvaljujem govorcem. Hvala. Colleagues, we're now going to move on to point 14 of the Libe agenda. So those of you who are staying... Zdaj nadaljujemo 14. točko na dnevnem redu odbora Libe. Thank you.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 colleagues, um, colleagues, I wonder if you, uh, people could please settle down. Um, we're going to start with our ice. Spoštovani kolegi, začenjamo za predstavitvijo Evropskega dogodka mladih oziroma Evropske prireditve za mlade, ki bo organizirana maja leta 2014. No, upam, da mi boste namenili nekaj pozornosti. No, poprečna starost govorniškega odra se je zdaj dramatično znižala, kar naenkrat smo med samimi mladimi. To vam jasno povedati smo že pri točki 14. Obravnavali bomo pa potem točko o NSA. Gre za spremembo, ki je prišla torej tega, ker smo morali uh, obravnavati zelo občutljivo predstavitev glede situacije na mađarskem prej. Zdaj pa nas čaka zelo prijetna točka, točka 14. Kot nekateri veste, gre za evropsko prireditev za mlade, to bom predstavil tistim kolegom, ki tega ne poznate že od prej. Prvič je prišlo do tega dogodka maja lani, 6000 mladih evropejcev se je doložilo te prireditve, ti so razpravljali o zamislih za boljšo Evropo znotraj Evropskega parlamenta v Strasburu in so vložili več kot 600 zamisli za nove poslance v 8. zakonodajnem sklicu. In danes gre za naslednji korak po tem uspešnem dogodku. Z nami so izbrani mladi iz te organizacije AE in nam bodo sodelovali v sestankih sedmih relevantnih odborov ti mladi kolegi so danes z nami. Ni cilj, da bi zdaj poslušali nekatere izmed teh zamisli, ampak gre za to, da se bomo odzivali na nekatere zamisli, ki so vezane na naše področje, na naše politično področje. Tako prosim poslanke in poslance, da se odzivate, da sodelujete, tako da bomo dali tudi nekaj feedbacka. Zaradi časovnih omejitev, pa tudi skladno z nekaterimi inovativnimi delovnimi metodami, ki jih imate mladi, bomo poskrbeli za hitre izmenjave, potem ko boste zaključili s svojimi predstavitvami. Eno ali dve minute pa bomo imeli na voljo tudi za predstavitev za misli in pa odzive. Očitno se že srečujemo z nekaterimi težavami. Nekaj vprašanj bomo obravnavali, naprimer digitalne tehnologije, priseljevanje, boj proti diskriminaciji. To so vse zelo pomembna vprašanja za nas. Izbrali ste si torej dobre teme. Med različnimi sestanki so imeli evropski državljani možnost prisluhniti tem predstavitvam tudi preko spleta, sledi tudi družabnim medijem, hashtag iHearings, temu lahko sledite. Spoštovani kolegi in kolegice, če želite, ste vsi zaspani? Danes. No, ne bom se več naslanjal na svoje zapiske. To so zapiski, ki mi jih napiše Antoine zdaj mladim moram razložiti, da Antoine ni moj šef. Četrtek je dan, ko se večina poslancev odpravlja nazaj domov. Vsi smo že utrujeni po celotedenskem garanju. No, ta predstavitev bo seveda na spletu. Če želite, spoštovani kolegi, slediti tej tematiki, lahko uporabite hashtag, ki sem vam ga predstavil. Hashtag uporabljajo tako mladi kot starejši. To torej ni nujno samo domena mladi. Poleg tega imamo na voljo tudi zaslon Twitter v živo. No, morate povedati, kaj zanimivega sicer bo ta zaslon stal nekoliko dolgočasen. Prosim, da poveste kaj zanimivega. Starejše poslance prosim, da poveste kaj zanimivega, da tujtnete. Kaj je zanimivega? No, Antoine že pritiska na me zaradi tega, ker kot ponavadi plujem po ovinkih proti cilju. Z veseljem vam bom specifično predstavil te mlade z nami. Štefan Janke, predsednik eh, študentske mreže Erasmus. Mislim, da smo se že srečali potem Oziris Hupel. Oprostite mi, če ne zgovarjam prav teh imen. Je projektni koordinator in SP House of Youth regionalne organizacije na nizozemskem. In pa še Aleksandra Klučka, podpredsedujoča in pa odgovorna za zunanje odnose AEG Europe, Evropskega študentskega foruma in pa tudi članica odbora European Movement International. Imate daljše nadzive kot marsikdo od nas, pa ste že tako mladi. Dobro vam gre. Tako zdaj smo predstavili vse, tako da lahko začnemo s prvo temo digitalnimi tehnologijami. Najprej prosim šefana Janka in Ozirisa Hupla, da predstavite svoje zamisli v dveh minutah. Potem pa se bodo poslanci in poslanke odzivali na to, kar ste povedali. Vse čas pa bomo uporabljali tudi Twitter in postali svoje reakcije. No, zdaj pa je kocka padla. Predlagam, da začnemo s tem predstavitvami. Preden se lotim teh zamisli, so nam povedali, da je odbor Libe tisti, ki je najbolj aktiven na Twitterju, gre torej za najbolj aktivne poslance in poslanke, zato imamo visoka pričakovanja tudi za ta zaslon. Ime mi je Štefan in predstavil vam bom eno izmed zamisli. Prebrali ste naš naziv, smo pa tukaj kot eh, udeleženi dogodka AI. Ena od teh zamisli je vzpostavitev Evropske konvencije o temeljih pravicah v digitalnem prostoru. To je zelo relevantno za ta odbor še posebej. Naj obrazložim, zakaj smo se o tem veliko pogovarjali med eh, prireditvijo AI in tudi sam sem izbral to zamisel kot tisto, ki moram predstaviti. Med našim dogodkom smo se vsi pogovarjali o volitvah na Evropskem parlamentu, kako bi bolj sodelovali z mladimi, kako bi lahko vzpostavili boljši dialoge in vsi smo se zdrenili, da bi morali digitalna urodja bolj uporabljati v procesu dialoga s politiki in tako dalje. Če pa bi želeli uvesti digitalno tehnologijo za mlade v politični prostor, moramo ustvariti platformo, na kateri bodo mladi lahko glasovali preko spleta, kjer bodo lahko izmenjavali svoje zamisli. In zato predlagam Evropsko konvencijo o temeljnih pravicah v digitalnem prostoru ta konvencija bi seveda morala vključevati tako pravice kot odgovornosti, ki bi omogočile mladim, da počnejo to, kar počnejo vsak dan. Če si ogledamo, kakšna je situacija mladih, odrasli so z spletom, so le klik miške stran od eh, družine, prijateljev, od novic, eh, njihovih najljubših eh, televizijskih serij in tako dalje. Vse čas so v klicu v stiku s tem, moramo torej imeti nekakšno temeljno besedilo, tako da bodo tudi politiki en klik z miško stran od teh pomembnih tematik. Hvala. Osiris. Osiris. Osiris. Sorry, Osiris. Thank you. My proposal. Moj predlog je to, da bi pripravili priročnik za uh, glede uh, priročnika za varstvo podatkov uh, mnogi mladi se ne zavedajo svojih pravic eh, glede varstva podatkov, naprimer pravica do pozabe oziroma dostopanja do podatkov. Ampak ta informacija je bistvenega pomena za to, da se lahko zaščitimo. Predvsem dan danes v tej dobi digitalizacije. To je izredno pomembno vedno se borimo za to, da bi pridobili vedno več pravic. Zdaj pa imamo to pravico, zato jo moramo uporabljati. Ampak zato, da jo bomo uporabljali, potem moramo biti seznanjeni z njo. Eh, dajmo oblikovati ta priročnik, tako da bomo seznanjeni s temi pravicami. Dajmo zagotoviti enostaven dostop, eh, enostavnost eh, branja, uporabe. Dajmo to udejanjiti. Zaupajte mi. In še nekaj dajmo eh, na ustrezen način eh, promovirati in seznanjati eh, javnost s tem, kajti na tak način bomo lahko na ustrezen način promovirali tak priročnik in pri tem vam bomo absolutno vedno na roko in vam bomo pomagali. Hvala lepa. Zdaj pa bi morali zabeležiti določen odziv strani od naših članov in članec. Sicer um, Lopes Aguilar je zapustil dvorano. Uh, In uh, moram reči, da ta zamisel o priročniku v zvezi z pravicami uh, gled, povezanimi z varstvom obsebnih podatkov je izredno zanimiva ideja, ampak uh, zdaj pa uh, seveda bomo predali besedo, besedo gospe Sipal, izvolite. Ne vem, kje sem izgubila svojega kolega, ampak bom poskusila odgovoriti na to vprašanje in sicer um, sicer uh, eh, oblikovati enostaven priročnik. To je nekaj, kar bi bilo čudovito tudi za naš parlament, kaj te svežen o varstvu osebnih podatkov je res zelo zapletena zadeva, ampak trenutno ta svežen še vedno ni zaključen. Zato imamo eh, stališče Evropskega parlamenta o novih pravicah v digitalni dobi, torej je svežen za varstvo osebnih podatkov, ampak nimamo še neke odločitve strani sveta. In torej svet eh, nekako povzroča zamudo pri vsem tem. Vsekakor soglašamo z nekaterimi ključnimi pravicami, kot je pravica do pozabe, oziroma pojem privolitve, da se potem uporabljajo osebni podatki dotičnega subjekta. Zelo bi nas zanimalo imeti bolj podobno izmenjavo mnen o tem, kako ne seznanjamo mlade, ne samo o njihovih pravicah, ampak tudi da razumemo, kaj se dogaja, ko uporabljam, ampak nočem uporabljati recimo imena nekega podjetja, ampak ko uporabljamo recimo storitve elektronske pošte, ko dostopamo do uh, spleta, ko se poslužujemo socialnih omrežij, zato da razumemo, kaj se v takih primerjih dogaja z osebnimi podatki. Moramo nekaj ustvariti in če bomo povečali te izmenjave in znanje o tem, kako naj to počenjamo in zato, da bodo mladi seznanjeni s tem, mislim, da to bi bilo čudovito. Spominjam se, da pred nekaj leti zato, da bi oblikovali, um, zato, da bi bolje eh, obrazložili določene politična vprašanja, smo se posluževali celo stripov zdaj se lahko poslužujemo naprimer spleta in drugih orodij, ampak mislim, da to lahko storimo in mislim, da to moramo tudi eh, izvesti in to morda celo še preden bo eh, ta svežen popolnoma zaključen. Hvala lepa. Verjetno prej ali slej bomo oblikovali tak priročnik, eh, čeprav do tega še nismo prišli. Zdaj pa a, naslednji na vrsti je gospod Pavel. Hvala lepa, poskusil bom biti čim krajši, manj kot eno minuto bom uporabil. Naj vam nekaj povem. Imam eh, v svoji državi imamo določen projekt, ki eh, smo ga dobili iz, iz Argentine in sicer eh, želeli bi oblikovati neko spletno mesto, ki naj bi nam omogočilo, da prevedemo in na enostaven način obrazložimo vse to, kar se dogaja, o vsem, kar se dogaja tu, zato da bodo mladi lahko glasovali o teh vprašanjih, preden bomo mi o njih glasovali, zato da bodo lahko poslanci seznanjeni stališči mladih mladih, preden se bodo odločali v tej ali oni stvari, kajti te stvari bodo vplivali na življenje naših eh, mladih. Zato bi spodbudil k temu, da oblikujemo tako platformo, ki naj nam omogoči, da prevajamo vse te zadeve za vas, za mlade, za mlado generacijo. Torej naj bi eh, oblikovali tako platformo, dajte jo oblikovati in mi bomo poskrbeli za eh, prevod. Hvala lepa, gospod Pavel. Triza je na vrsti. Eh, sí, puedo hablar en español. Lahko govorim špansko, sprašuje gospa. V redu, hvala. Ante todo por estar aquí y... Hvala lepa za eh, to priložnost, ki ste nam jo zagotovili. Želela bi vedeti iz vašega zornega kota, seveda, kako pomembno eh, mislite, da je eh, to, kar počenjate in eh, Kako gledate na temo, o katerih govorimo, o njihovem pomenu? Gre za temo, o kateri se pogovarjamo že dolga leta, morda v tem trenutku se tega lotevamo bolj intenzivno, ampak gre tudi za vprašanje ravnotežja med varnostjo na eni strani in soboščinami na drugi. Ko mladi govorijo o varstvu podatkov, In eh, seveda zdaj si prizadevamo za to, da bi rešili tudi celoten eh, vozov, eh, recimo evidence potniških imen oziroma varstvo osebnih podatkov in tako dalje. Torej celoten svežen, ki je povezan s tem, kako se na to odzivajo mlade tudi v povezavi s temo terorizma, boja proti terorizmu in hkrati tudi na drugi strani varstvom svoboščin. Katero je ravnotežje, kako si ga zamišljate za mlade tehnične? Ljubljanica je bolj na strani svoboščin ali bolj na strani varnosti. Zanima me slišati z vašega zornega kota, ker ste vi pravzaprav a, direktno povezani z a, mladimi, a, če ste pripravljeni odstopiti nekaj svoboščin v korist varnosti. Hvala lepa. Zdaj pa predam ponovno besedo predstavnikom mladih, naj se odzovejo na vprašanja poslancev. Hvala lepa. Torej najprej v povezavi s priročnikom naj odgovorim na zadnje vprašanje vprašanje in sicer vprašanje ravnotežja med varnostjo in svoboščinami. V splošnem eh, ugotavljamo, da dan danes prihaja do nezaupanja, do vprašanja varnosti, ker imamo naprimer eh, pojave, kot je bil škandal, afera eh, v povezavi z, en, z eh, ameriško agencijo NSA. In torej zelo pomembno je ustvariti nekaj, pri čemer eh, naj seznanimo javnostjo s tem, da so podatki varni, da zato, da zagotovimo določeno zaupanje, zato, da bodo ljudje razumeli, kaj počenjamo s temi podatki. Pa čeprav mladi odraščajo z internetom v svojem vsakdanu, ko gre za osebne podatke, pravzaprav tukaj Okay, eh, ljudje ne vedo, kje se ti podatki hranijo, zato moramo zagotoviti več preglednosti, zato da pridobimo zaupanje mladih. Uh, Hvala za vprašanja. Popolnoma se oglašam eh, s kolegom in naj dodam, da zato da eh, bolj konkretno eh, opredelimo to eh, preglednost. Mislim, da, mor, da moramo sodelovati tudi z organizacijami mladih. Mladi te organizacije imajo ustrezno strukturo, s katero lahko se znanejo velik delež mladih v Evropi na neformalen in mladim prijazen način zato bi poskusili uporabiti te eh, mladinske organizacije kot nekaj vrste platformo za prenašanje informacij od vas do njih. Mislim, da to bi bilo bolj učinkovito, ehm, večji domet bi imeli in hkrati bi Ehm, na tak način spodbudili komuniciranje z vami in eh, poskusili ugotoviti, kateri je res eh, najbolj učinkovit način komuniciranja. Zdaj pa prehajamo na drugi krog eh, idej za misli o migracijah. Stefan bo spregovoril o vključevanju migrantov in beguncev. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Torej, moja ideja se eh, razvija okrog koncepta integracije eh, beguncev in migrantov. To je ključna tema v tem trenutku. Vemo, kaj se je dogodilo v Parizu pred nedavnim. To je zelo ranljiva zadeva. In eh, torej, kako se lahko lotevamo tega in kako smo se tega lotili na našem dogodku za mladino. Evropa mora postati nekoliko bolj prijazna do migrantov in eh, beguncev. Konkreten predlog eh, bi bil naslednji in sicer eh, naj se tega lotimo za dveh koncev moramo bolje porazdeliti eh, begunce in migrante med eh, države Evropske unije, zato da vsi prevzamejo več odgovornosti in potem bi oblikovali program, ki ga bomo obrazložil, ki naj spodbuja občine eh, k večji stopni integracije in vključevanja. Naj to bolje obrazložim. Vemo, da imamo veliko boroženih spopadov, vse povsod. Mladi menijo, da je Evropa varen dom. Eh, in ehm, vemo, da Evropa tudi zelo računa in temeli tudi na doprinosu, ki ga dajo lahko migranti. Ampak veliko je govora o integraciji, o prilagajanju na našo kulturo in zato bi predlagal temu odboru, da spodbudi in da podpre našo idejo in sicer program, ki naj eh, daje občinam določene spodbude za to, da naj podprejo migrante predvsem v občinah, ki, eh, imajo, ki beležijo visoko stopnjo eh, priseljevanja in sicer to, torej, da bi lahko podprle migrante eh, prek eh, naprimer dodeljevanja javnih stanovanj, socialnih stanovanj oziroma v šolstvo in preko socialne varnosti in zato, da bi tudi seznanjali občinske skupnosti z prednostmi večkulturnega okolja in s prednostmi, ki jih lahko doprinesejo migranti. Torej zato, da ne pričakujem samo od migrantov, da se prilagodijo na našo kulturo, ampak zato, da spodbudimo tudi lokalno prebivalstvo k temu, da bolje razume tudi potrebe teh ljudi, ki se priselijo. Hvala lepa, Štefan. Aleksandra pa bo zdaj predstavila četrto idejo o evropskih mejah. Hvala, predsednik. Torej, na podlagi rezultatov eh, naše prireditve za mlade in na podlagi izkušenj, ki smo jih zbrali v številnih mladinskih organizacijah, je očitno, da to, kar potrebujemo, zato da spodbudimo tudi postopke za pridobivanje e, vizumov, e, predvsem za države, ki spadajo v sklop sosedske politike, je to, da ustvarimo neke vrste evropski, petletni evropski vizum, ne samo za študente iz tretjih držav, ampak tudi za mlade iz neevropskih držav, ki želijo priti sem za prostovoljne dejavnosti, za usposabljanje, torej vse dejavnosti, ki jim lahko pomagajo, da se se razvijo, da rastejo, da pridobijo določene izkušnje. In torej, a, mislim, da na tak način bi bilo veliko laže za mlade, da pridobijo vizum, a, na tak način bi odpravili e, tudi zelo visoke pristojbine za pridobivanje vizumov, kar je velika ovira za a, ravnejše e, ljudi. A, in stvari bi tudi olajšali tudi z zornega kota birokratskih postopkov, kajti vsi vemo, da večkrat ljudje si želijo priti v Evropo zato, da pridobijo določeno izkušnjo zaradi določenega dohodka, ampak potem vizuma, vizum pa prispe prepozne, zato se morajo temu odpovedati. Ampak imamo na tisoče in tisoče takih primerov. Poleg tega vizumi eh, bi morali tudi. Eh, predstavljati eh, neko orodje, recimo eh, za tiste, ki so že zbrali določene študijske izkušnje v Evropi in ki bi jim zagotovili možnost prostega gibanja med evropskimi državami. Vsi vemo, da je mobilnost res ključnega pomena za krepitev interkulturnega sodelovanja, za medkulturni dialog in razumevanje to je tudi zelo dobro, dober instrument za pritegovanje mladih, eh, kvalificiranih eh, mladih. Eh, in ne nazadnje bi omenila tudi to, da se zavedam dela, ki ste ga opravili v zvezi z direktivo o vizumih, kar zelo cenimo. In bi vas tudi pozvala v imenu mladinskih organizacij, da še dalje delate na teh vprašanjih, kajti bili smo razočarani z sklepom eh, sveta, do katerega je prišlo eh, decembra in torej res prosim, pozivam vas v imenu vseh mladinskih organizacij, da še dalje delate na področju vizumskega olajševanja. Hvala lepa. Mislim, da, v, da čez nekaj let boste postali, bi lahko postali dobra poslanka, imate torej kar nekaj perspektiv in možnosti to pogledno. Zdaj pa predajmo besedo gospe. By the way, we always run over time, so don't worry. V imenu uh, poslancov. Hvala lepa za vaš prispevek, uh, ki je zelo pomemben. Absolutno soglašam s Štefanom. Uh, to, kar se je dogodilo v uh, Parizu, ni bilo povezano z priseljevanjem, kaj ti morilci, morilci so bili francozi. In torej, jaz sicer prihajam iz Italije. Eh, in eh, tukaj s kolegom sva seznanjena s tem, kaj pomeni soočanje z humanitarnimi krizami. Eh, zaradi teh, te krize je naše sredozemsko evropsko morje postalo neke vrste zatočišče za tisočne in tisoče ljudi in je potem tudi postalo njihovo pokopališče, nažalost. Zato potrebujemo ustrezno politiko v Evropi, zato se borimo, predvsem v tem odboru, se borimo zato, da bi imeli res močno politiko na tem področju, ki naj bi bolje delovala v primerjavi z sedanjo, ki očitno ne deluje. In v ta namen. Po eni strani se moramo soočiti s humanitarno človekoljubno krizo, imamo neko etično obveznost, moralno, ampak tudi politično obvezo do teh ljudi. Po drugi strani pa moramo tudi ustvariti nove pravne poti, ki naj omogočijo te migracije. In uh, zadnja stvar, ki jo želim še dodati, je to, da uh, moje upanje je. Uh, moje, moje zadnje upanje je ravno kar, ravno, ravno kar uh, šolstvo, kajti uh, jaz sem obiskovala osnovno šolo v 90-ih letih in takrat smo imeli priložnost, eh, da smo odraščali uh, skupaj brez. Uh, razlik in uh, samo na tak način bomo res omogočili gospodarsko integracijo v Evropi. Hvala. Hvala lepa. To so poslanci, ki eh, dobro poznajo eh, konkretne razmire in to ne samo iz svojega poslanskega dela, ampak tudi iz svojega poklica, preden so nastopili to funkcijo. Naprimer, eh, zadnja govornica je bila novinarka. Gospa Cecilija Winklera, hvala lepa. E, torej, naj se odzovem na vaše predloge. Danes imamo šest evropskih držav, ki prejemajo 80 odstotkov vseh prosilcev za azil, kar pomeni, da ostale države bi lahko in bi morale storiti veliko več, ampak zelo težko je e, oblikovati zakonodajo za solidarnost. Mi poskušamo to storiti, ampak včasih je to videti skoraj nemogoče. Vi ste predlagali neko bolj pravično porazdelitev migrantov. Ta postopek poteka, ampak oglejmo si o zadnje. Skupni evropski azilni sistem, jaz si bila poročevalka za dublinski sistem, to je bilo izglasovano leta 2013, junija tistega leta. Zdaj pa smo stopili v drugo etapo, v drugo fazo in to je, da bi vzpostavili uh, varne varno podlago za to. Vaš predlog eh, um, za spodbude za občine, jaz bi lahko rekla tudi za cele regije, se zelo dobro uklaplja v to. Dejansko bi morali izkoristiti tudi te možnosti. In eh, torej popolnoma soglašam in delim vaš pogled. Gospa Klučka, uh, Ehm, naj, uh, naj, povem, uh, naj vam povem, da uh, sem zelo razočarana nad odzivom sveta do vizumskega režima in torej delim vaše mnenje. Jaz sem tudi poročevalka za mlade in mlade raziskovalce vas predlog, da bi tudi povrnili naprimer stroške, ki jih nosimo za šolnine. To, eh, to dejansko bi lahko vključili v poročilo, to bi bila odlična zamisel. Potem svobodno, eh, prost pretok, prosto gibanje za eh, mlade in študente in raziskovalce. To je mejnik tudi v vsem, kar sem doslej zagovarjala. Tudi družine bi morale imeti korist od prostega gibanja v Evropi. To je eden od najlepših simbolov za raznoliko, ampak hkrati združena Evropa. Ampak čas sem že izčrpala, ampak pogovor bova lahko tudi, nadaljevali tudi kasneje. Hvala lepa. Ta format je res čudovit, zelo zanimiv, ampak seveda časa ni ogromno. Naslednji odziv uh, uh, in na Ignat, Ignacio Koral. Hvala lepa, predsednik Štefana, Aleksandra, um, kolegi res se veselim te možnosti eh, izmenjave mnen, kaj ti pravzaprav, čeprav zdaj sedimo na dveh eh, nasprotujočih si položajih, smo vsi na, eh, pravzaprav na istem. Ja, ja, ne poskušajte tega zabrisati, ampak prosim, nadaljujte. Ne, ne, vam ne bom oduzemal časa, ki ga imate na voljo ampak vaš predlog je bolj ali manj predlog, eh, o katerem se tudi sam razmišlja v povezavi z mejami, z migranti. Jaz sem se rodil leta 1984 in sem odraščal z to idejo, ki mora veljati za vse nas. In, uh, čeprav uh, se strmo smo predlagali uh, tudi mi eh, tak predlog o uh, distribucijo prerasporeditvi migrantov, ampak težko je potem to izvesti. Uh, ne gre samo za nacionalizama. Uh, seveda mi mladi gledamo na drugačen način na globaliziran svet, ampak za nekatere je to težko razumeti, zato popolnoma soglašam z vašim predlogom o pravični porazdelitvi, o aktivnostih bi jih lahko opravile občine za podporo migrantom za integracijo in seveda bi morali delati na tem, na poenostavljanju e, vizumov, na poenostavljanju mobilnosti. to, naše družbe so se zelo spremenile in mi nismo še pripravljeni na te spremembe. Parlament si prizadeva za to, ampak nismo še kos tem spremembam. Hvala. Thanks, Ignacio. Hvala lepa, Ignacio. Jaz sem želel nekaj dodati, ampak bom prizanesljiv. Okay, so, um, Stefan in Aleksandra. Štefan Aleksandra se boste zdaj odzvala na pripombe poslancev. Hvala lepa, zelo kratek bom eh, nekaj zanimivih točk je bilo izpostavljeni. Zanimivo je, da smo vsi na istem stališču. Eh, Aleksandra je omenjala vizumsko direktivo, to je bilo sprejeto na parlamentu za veliko večino in eh, seveda večina ljudi, ki so v tej dvorani, podpirajo to direktivo. Torej, to je bilo opogumljajoče, obetajoče, dobro je bilo, da spodbudimo države članice, da uh, postorijo to, kar uh, jim pripada in to je stvar sveta. Sprejetje tega, te direktive v parlamentu je eno, ampak vsi vi ste bili izvoljeni tudi v svojih državah. Torej, prosim, sodelujte z nami za to, da uh, ta direktiva ne bo predmet razvodenitve uh, v svetu. Mi si tega ne želimo. Eh, drugače eh, stališče eh, sveta je videti precej oddaljeno od tega, kar ste vi izglasovali v tem parlamentu in tudi od našega pristopa, od naših zamisli dajmo jih torej prepričati, prepričajmo države članice, da naredijo, kar jim pripada in da bodo potem torej nekoliko spremenili svoja stališča v prihodnje. Hvala lepa, imamo tu še dva kolega poslanca, ki želita še kaj dodati in sicer Ana Gomeš in potem še nekdo. Torej, oproščam se, sem ju spregledal. Ana, izvolite. Na to pa Aleksandra bo imela tudi nekaj časa za svoje odgovore in odzive. Ana, izvolite. Uh, you said that we need. Hvala lepa, Štefan. Rekli ste, da bi morali pomagati imigrantom, da se prilagodijo na našo kulturo. Razumem, kaj želite povedati. Ampak ali ne mislite, da se moramo na novo tudi učiti strpnosti, zato da živimo v novi družbi, zato da se borimo proti protisemitskim, ksenofobnim pristopom uh, in te, teženjem, ki se pojavljajo v naših družbah? moramo pokazati spoštovanje, eh, naprimer, za, eh, do muslimanov, kajti moramo jih pritegniti k našemu boju proti terorizmu. Vemo, da večina njih je na naši strani v tem boju, kajti tudi oni so glavne žrtve eh, v eh, teh eh, grozovitih dejanj. Hvala lepa. Naslednja na vrsti je Enrika Lunaček. Hvala lepa, Klod, hvala lepa za vaše zanimive zamisli, ampak najprej naj povem, da res zelo cenim delo, ki ste ga opravili v okviru te prireditve, bila, eh, torej moram reči, da smo sklenili, da bo naslednja to vrstna prireditev maja 2016, tudi torej drugi eh, vas bodo nasledili, kar zadeva migrante in azil. Naj še enkrat povdarim, da je parlament zauzel zelo odli, eh, odločno stališče, ampak sveti in notranji ministri pa si, noč, pa si ne želijo neke skupne azilne in, in migracijske politike, kajti potrebujemo oboje, moramo moramo prosilce za azil prerasporediti po celi Evropi, tako kot se je Cecilija povdarila, nekaj držav Evropske unije sprejema glavnina vseh priseljencev in migrantov. In torej mislim, da je to stvar, ki je treba poštevati. Kar pa zadeva zamisel v zvezi z občinami, mislim, da to, kar bi lahko komisija storila, imamo to metodo odprtega usklajevanja, naprimer, da izmenjujemo najboljše prakse z občinami, kajti ponekod se dogajajo pozitivne stvari, druge pa niso seznanjeni s tem. Potem imamo, naprimer, organizacije, kot naprimer v uh, Nemčiji, to je neko združenje občina in mesta, lahko veliko dosežemo tudi na tej ravni zadeva vizume, popolnoma soglašam z vami. Jaz sem poročevalka za Kosovo, to je edina država v Zahodnem Balganu, katerih državljani nimajo pravice, da potujejo niti samo za tri mesece v države Evropske unije. To povzroča protievropska čustva. Zelo sem naklonjena torej tej liberalizaciji vizumskega režima. Eh, kar potrebujemo v Evropi je to, da tudi um, res, eh, naprimer, dijaki, ki so stari 15 let, recimo tudi, če pridejo samo za en teden v Bruselj in si ogledajo evropske institucije, da ugotovijo, kaj je ta skupna Evropa, da je ta združena Evropa, zato da pospravijo z temi predsotki evropski birokraciji in tako dalje. Mislim, da je to lahko nekaj, kar prispeva k temu, da postanejo pozitivni evropejci. Hvala lepa, Urika. Aleksandra, želite odgovoriti? Izvolite. Uh, Hvala lepa. Čisto kratka bom, ker uh, veliko je bilo že povedanega, ampak najprej ne povem, da sem res zelo zadovoljna, tako kot uh, je povedal Štefan, da smo vsi na isti strani barikade, torej ni potrebno, da vas preprečujem. In kar pa zadeva lobiranje za spremin, spremembo sklepa sveta, mislim, da eh, naše mladinske organizacije zagovarjajo določeno stališče, pošiljajo pisma in dopise ministrom in se bomo še dalje borili še za to, In poleg tega pa moram povdariti, da potrebujemo vas v tem boju, kajti eh, verjamem v moč mladinskih organizacij in civilne družbe, ampak vi morate hoditi z nami eh, po isti poti, zato uh, si nadejam, da bomo imeli uh, kontinuiteto tudi v zvezi s tem aspektom. Hvala lepa. Yeah, to today, Torej, naj povem, da uh, dejansko vaše zamisli so nam zelo všeč in uh, smo torej vsi enotni. Dobro je, da uh, morda um, v prihodnje bomo morali biti sposobni tudi uveljaviti te naše zamisli. Uh, Zdaj pa je na vrsti tretji krog predstavitve novih idej. To je tudi nekaj središčnega pri našem delu, pri naših aktivnostih. Gre za vprašanje diskriminacije, to je peta ideja, zaščita manjšin in protidiskriminatorni ukrepi. E, predajam vam besedo. Izvolite. Also. Moj predlog je naslednji. Sicer Evropska unija bi morala imenovati nekega, nekega neodvisnega uh, varuha uh, človekovih pravic, um, ki naj se ukvarja ravno za diskriminacijo. Diskriminacija se še dogaja v Evropi. Evropska unija se bori proti diskriminaciji, mora še ustrajati na tem, predvsem, ko gre za zaščito ranljivih skupin. Uh, Eh, nadejam si, eh, da bomo lahko spodbudili ozaveščenost v zvezi s tem in da eh, mladi do 30. leta in oproščam se gospod Koral, ampak sta ravno nekoliko prestari za to skupino, ampak torej, da ne pride torej do diskriminacije v številnih državah. Um, beležimo obstoj nekega posebnega varuha za pravice otrok, ampak tukaj bi šlo za konkretne pravice mladih. Torej bi imeli posebnega evropskega varuha za pravice mladih, za, za, za spremljanje morebitnih diskriminatornih postopkov, postopen proti mladim zakaj ne bi imeli takega ombusmena za mlade na evropski ravni, če se to dogaja ponekod v nekaterih državah. Seveda smo odpre, eh, odprti za eh, razpravo o tem, kateri naj bo mandat eh, tega ombusmena, ampak imamo nekaj priporočil. To mora biti oseba, ki mora spodbujati ozaveščenost o pravicah mladih, mora spodbujati pravice mladih, mora uh, izvesti neke vrste evidentiranje in mora izpostavljati izzive, s katerimi se spopadamo in kateri so diskriminatorne prakse na tem področju. In četrtič, mora poročati vam, parlamentu, o tem. Hvala lepa. Thank you very much. And then... Hvala lepa. Aleksandra bo predstavila šesto idejo boj proti rasizmu in sovraštvu. Izvolite. Um, Hvala lepa. Uh, poslanke in poslanci, tako kot je bilo povedano. Uh, Ena izmed zadnjih tem, o katerem smo razpravljali na našem dogodku, je bil ravno boj proti rasizmu in eh, proti sovraštvu. Na podlagi razprav lahko povem, da sovražni govor in sovražno, sovražno delovanje uh, Eh, mora biti eh, ustrezno kaznovano prek zakonodaje vseh držav članic, zato Evropski parlament bi moral izvajati večji pritisk na države člane, zato da to ustrezno vključijo v svoje pravne ustroje, kajti dan danes, ko govorimo o sovražnem govoru, eh, mnoge države, naprimer, se omejujo samo na rasizem in ksenofobijo, ampak vsaj 12 držav članic pa sploh ne omenjajo in ne upoštevajo, naprimer napade na ranljive skupine, naprimer na lezbike, eh, geje, torej skupino LGBT. In jaz mislim, da to eh, bi morali spremeniti, kajti pred nekaj leti Evropska unija je razvila zakonodajo o eh, varovanju, o ščitenju vranljivih skupin eh, na podlagi kulturnih eh, osnov, mm, na kulturnih temeljih. To je treba imeti v mislih. Potrebovali bi celovito skliko, uh, o eh, napadih, eh, do katerih prihaja in katere so tudi vrste kaznjivih dejanj. Mnoga kazniva dejanja sploh niso eh, omenjena in sploh niso prijavljena zaradi bojazni in zaradi strahu. In prepričana sem, da vsi državljani v Evropi bi morali uživati enako stopnjo zaščite in bi morali biti predmet popolnoma enakih pravic. In zaradi tega bi vas podbudila k temu, da a, se posvetite oblikovanju take zakonodaje in izvajate ustrezen pritisk na države članice. <laughs> really Gledal sem Twitter, se opravičujem, nisem prav aktiven, ker moram predsedovati. Gledam, no, težko je početi vse, predsedovati in še nadzirati, kaj počnejo drugi. Se svi kajangi, prosim. Grazie. Io... Hvala. Naj uh, se odzovem na to, kar je povedala Aleksandra. Uh, to je tema, za katero si zelo prizadevam in to je tema tudi, ki me je osebno prizadela. Tudi jaz sem bila predmet tovrstne diskriminacije. Uh, delim uh, mnogo, uh, torej, um, del, delim torej glavnino tega, kar je povedala uh, Aleksandra. Uh, vemo, kaj pomeni sovražni govor, spodbujanje k sovraštvu. Moramo odpreti torej dialog tudi o svobodi izražanja. Ta tema je pomembna, ker moramo ugotoviti, katera je zgornja meja uh, strpnosti, ki jo lahko dovolimo. In to moramo storiti tako znotraj parlamenta, kot tudi zunaj njega, kajti v tem trenutku ni prave zavesti o tem. Uh, smo nekako izgubili občutek za spoštovanje življenje do bližnjega. In stvar smo nekako zamišljali s svobodo izražanja. Zato bi bilo pametno, da se lotimo tega vprašanja. Eh, dejansko je potem težko se tudi lotiti tega, te teme, kajti eh, odgovor se spreminja glede tudi na socialno občutljivost, glede na kontekst, v katerem delujemo. Zato moramo biti zelo previdni, ko se lotevamo tega vprašanja. Na čem mora vse temeljiti in na kaj se moramo osredotočiti? Eh, torej, eh, ko diskriminacija in sovražni govor postane neke vrsto nasilje, nasilje močnejšega zoper šipkejšega, zoper tistim, ki niso sposobni se, eh, se braniti. In to ne pokaže samo, da pokažemo mišice, ampak enostavno tisti, ki recimo niso dobro seznanjeni, ker ne poznajo kulture, ne poznajo svojih pravic, ne poznajo pravnega sistema, torej iz vaših namizo, namigov in glede na to, kar bi lahko tudi mi eh, storili, veliko tega je že zajetega v dokumentih parlamenta dokumenta. To imamo že v dveh direktivah, ki bi jih bilo primerno eh, spet vzeti v roke, ampak potem moramo gotoviti, kako direktive prevzemajo posamezne države, kajti vse države še niso prevzele te direktive. Imamo neko direktivo o, o, eh, o protidiskriminatornih ukrepih, ki eh, jo mora še komisija doreči, bi morali na tem še kar krepko delati. Ampak naj sklenem seveda lahko sodelujemo, predvsem na temo sensibilizacije, torej ozaveščanja stvari, to se mora začeti že v šolah, moramo uporabljati informacijske instrumente, ampak vse se mora začeti pri samem izobraževanju. To mora biti že zajeto v učnih načrtih in potem moramo imeti ustrezne Eh, kampanje o zaveščanju. V zvezi z medkulturnim dialogom naj povem, da obstaja tudi posebno, mre, posebna mreža uh, za eh, mesta uh, za medkulturni dialog, ki uporabljajo to. Uh, orodje radije ravno za spodbujanje sožitja in to je eh, pobuda sveta Evrope. Hvala lepa. Začeli smo tudi, spostavili smo med skupino boja proti rasizmu. Cecilija je tudi del te skupine. Imamo tudi med skupino LGBTI, tako da je to dobro zajeto že v to delo. Poslanci želijo govoriti, vidite, to je dobro. Podaljšal bom seznam še za eno poslanko. Najprej Helga Stevens, prosim. Dank je wel, voorzitter. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi mladi, rada bi dodala nekaj idej. Zanimivo je bilo prisluhniti, kar se tiče predloga Evropskega varoha za mlade. To se mi na prvi pogled zdi dobra zamisel, vendar pa moramo na to gledati tudi z vidika praktičnosti. Če želimo imeti takega varoha, potem bi to potrebovali tudi za druge kategorije, za invalidne osebe, za žrtve rasizma. Mislim, da bi tako spet uvedli kategorije. To se mi zdi pa napačno varoh bi moral biti pristojen za vse težave ljudi. Nekateri so povezani, nekatere težave so povezane z diskriminacijo in to je lahko tudi diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti, barve kože ali invalidnosti. Zelo veliko je različnih oblik diskriminacije in eden ima lahko tudi več teh oblik ena oseba kaj se naj potem obrnejo na različne varuhe. Imamo že varuhinjo človekovih pravic in to bi lahko ukrepili v smislu, da bi že obstoječa varuhinja dobila dodatna sredstva, da bi lažje obravnavala take pritožbe in jih potem pošiljala naprej na pristojne organe. To se mi zdi pomembno, da ljudje hitro dobijo izkušnje in vedo, na koga se obrniti. Če bi to bilo razdeljeno na kategorije, pa bi bilo za državljane manj pregledno. Drugič, svoboda izražanja, to razumem. Zelo sem proti sovražnemu govoru, to seveda ne gre. Vendar pa, kako pa opredelimo svobodo izražanja? Bi naj parlament določil kot je dejal kolega, naj mi opredelimo, kaj je dopustno in kaj ne. Nekdo to mora storiti. To, kar se nekomu zdi dopustno, je za nekoga drugega nedopustno. To je zelo težka razprava. Potem bi se morali vsi poenotiti glede določenih načel. Prosto izražene je seveda dopustno in moramo pokazati tudi zdrav razum. Kako bomo to storili, to pa je predvsem vprašanje vzgoje. Da spoštujemo mnenje drugega, da smo strpni, tolerantni. Sovražni govor ni spremljiv in to vemo. In potem, ko je bilo rečeno, da bi se na Evropski parlament obrnil na več držav, da, to razpravo smo imeli, imeli smo razpravo o razmerah na Mačarskem. Poglejmo si Evropsko pogodbo. Tam je jasno zapisano, da je Evropska unija odgovorna za stik s temi državami in tudi Evropski parlament mora odigrati svojo vlogo, vendar pa pravzaprav za to pristojna Evropska komisija. In dokler se pogodba ne spremeni, to ni naša pristojnost. V parlamentu države članice lahko to storijo, spremenijo pogodbo parlament pa lahko pozove vlade držav članic k izvedbi sprememb. Zato pa imamo opredeljen postopek. Much, Hvala lepa, Helga. Zmanjkuje nam časa, kolegice in kolegi. Samo še minuta, vsak. Minuta. Potem pa še Ulrike, minuta zelo na hitro, prosim, minuta. Lopez. Hvala lepa. Kar se tiče odziva Evropskega parlamenta na naše točke, seveda cenimo to, da ste z nami in smo zadovoljni, da se je organiziral ta dogodek za mlade. Kar se tiče dveh točk, o katerih ste govorili, promoviranje mladih prek instituta, institucije, varuha za mlade. Ravno povečevanje različnih oblik neenakosti je povzročilo to krizo, tako so razpadale družbe v državah članicah, povečala se je neenakost, kar se tiče mladih, pa tudi kar se tiče starejših, invalidnih oseb in tako dalje in tako dalje. To so ljudje, ki so ranljivi in niso bili zaščiteni. Torej, nikakor ne moramo ne upoštevati zamisli, ki ste jo navedli. Vendar pa ne gre morda za posebno institucijo, gre tudi za spremembo politik, zato da bomo spet povrnili enakost kot kohezijo Evropske unije. In potem seveda, kar se tiče sovražnega govora. Vstajal sem, bil sem predsednik tega odbora in veliko krat sem ustrajal v smeri komisije, kako pomembno je imeti zakonodajo proti sovražnemu govoru in proti politikam, ki so povezane s sovražnostjo. In Evropski parlament v tem smislu deluje kot zakonodajalec, ki pripravlja kazensko pravo. Veliko krat je potrebno doseči soglasje, kakšna je meja, kar se tiče svobode izražanja, ki pa ne more seveda zajemati vsebine, da se lahko nekdo ima za več kot drugi. Sovražni govor je potrebno prepovedati z evropsko zakonodajo, ki bo potem navdihnila tudi spremembo nacionalne zakonodaje. Hvala lepa, Ulrike. Hvala lepa, predsednik, hitro bom. Hvala lepa. Vidite, to, kar ste slišali, pomeni, da tudi Evropski parlament eh, predstavlja raznolikost državljanov EU. Imamo različne ljudi z različno potjo, z različnimi nagnjeni. Jaz sem lezbika, sem tudi dejavna v LGBTI. In večina članov v naši skupini je heteroseksualnih. To je tudi zanimivo. Torej, gre za to, da povezujemo ljudi, tiste, ki so diskriminirani, tiste, tiste ki niso, pa želijo sodelovati. Te direktive pa mora seveda izvajati, morajo izvajati države članice. Parlament in komisija sta to podprli že leta 2009. V moji državi, v Avstriji, pa še vedno imamo primere, ko so dve lezbiki vrgli iz tradicionalne kavarne, ker sta se poljubljali če bi imeli direktivo enakosti, bi jih lahko tožili. Seveda demonstracije so bile 2000 eh, ljudi demonstriralo in lasnikih ju naslednjič verjetno ne bo več v Lombargu. Vendar pa potrebno je zagotoviti, da nihče na tej celini ne bo diskriminiran zaradi vseh razlogov, ki smo jih že navedli ko nekdo misli, da je kdo drugačen, pa ne bi smel imeti enakih pravic. Hvala lepa. Pač. Hvala lepa. Še mlada predstavnika, odzvala se bosta na vaše pripombe, vprašanja, zaključne pripombe. Ob treh bomo nadaljevali. Resnično se želim zahvaliti tolmačem. Delajo dlje, kot je potrebno. Hvala lepa za potrpljenje in za profesionalizem. Vodike, hvala lepa. To je nova zadeva za me. Nekateri ste bili bolj vključeni, to odlično je bilo. Dobro je bilo izvedeti kaj več o tem. Torej, zelo zanimiva, pomembna razprava, s tem moramo nadrevati. To je fantastično. Dobro, sedaj pa vi, zadnja beseda odzivi na jaz e ali poslanci, najprej Osiris, potem pa še Aleksandra. In Stefan, če želite kaj povedati, tudi lahko. Osiris, prosim. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili in se odzvali na moje predloge. Ali naj bi imeli takega varuha na evropski ravni? Morda bi. izobraževanju sovražnega govora in uveljavljanja enakosti ni nič boljšega kot izobraževanje. Imeli smo predlog, da bi uvedli evropsko državljansko vzgojo v šolah. In to se že dogaja, to že počnejo organizacije mladih, nevladne organizacije, ljudje se učijo strpnosti, potem ni več predsotko do spolne usmerjenosti, drugih nacionalnosti in tako dalje. Imajo pa še vsi ljudje dostopa do tega. Zato bi morda kot zadnjo pripombo dodala še to, da prosim sodelujte tudi z odborom za kulturo in pripravite kaj zamisli in predlogov za državljansko vzgojo na evropski ravni. Stefan, Stefan? Well, ni treba nič, ampak če želite, ja, če mi date besedo, Tipičen moški, pravi predsednik. I should have given the woman the last word. That's bad. Okay, on you go, now you've started. Prosim, prosim, ja, če ste že začeli. 30 sekund, da bi se zahvalil vsem, ki ste ostali do konca. Veliko veselje mi je, da smo tukaj. Nimamo prav pogosto priložnosti, da se z vami pogovorimo. Upamo, da boste tudi po stanku stari stiko z nami, se nam približali z drugimi mladimi. Imeli bomo naslednji nastavljeno prijatelj za mlade, to je bil odličen dogodek, 6000 ljudi je imelo izkušnjo spoznati druge kulture, to se mora nadaljevati, hvala lepa, da ste nas gostili, to je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala lepa, hvala lepa Stefan. Thank you on, thank you to the members hvala lepa vsem tistim, ki ste ostali do konca. To je bil odličen dogodek. Hvala tudi osebju. Hvala lepa. That's excellent. Thank you.